Dear colleagues and honorable guests. Dragi kolegi, dragi gostje, veliko čas mi je, da predsedujem javni predstavitvi mnen o e-dokazih v kazenskih zadevah. Želel bi pozdraviti vse naše goste. Vsi veste, da je komisija letos aprila predstavila svežen o e-dokazih, ki zaobjema uredbo o e-dokazih nalogih za predložitev in zavarovanje e-dokazov direktivo o usklajenih predpisih v zvezi z imenovanjem pravnih zastopnikov za namene zbiranja podatkov, potem pa še uredbo, oziroma govorim o uredbi, ne o direktivi, to pa seveda pomeni, da velja neposredno v nacionalni zakonodaji in ta uredba enemu pravosodnemu organu omogoča, da pridobi elektronske dokaze neposredno od ponudnika storitev oziroma pravnega zastopnika v drugi državi članici, ne da bi pri tem bila ta obveščena oziroma da bi bila stranka v postopku in seveda dobiti ga mora v desetih dneh Enako velja pa tudi za evropski nalog za zavarovanje in dokazov pod istimi pogoji, kakor pri nalogu za predložitev in dokazov. Vse pa je tudi povezano z evropskim preiskovalnim nalogom. Ja, to je bil najdaljši stavek, ki sem ga kadarkoli spregovoril na našem odboru direktiva, pa tudi nadomešča okvirni sporazum, ki je do sedaj veljal. Moram tudi povedati, da so razprave sedaj osredotočene na uredbo. Vsi vemo, da si avstrijsko predsedstvo prizadeva za splošni pristop, celotni zakonodajni dosje je zelo kompleksen in zato smo se tudi odločili, da bomo danes imeli javno predstavitev mnen. Želimo vam namreč predstaviti vse podrobnosti in vas tudi seznaniti s tem, kar se dogaja sedaj v svetu in komisiji. Komisija nam je tudi zaupala, da bo nov sistem hitrejši in lažji, pravosodni organi, organi kazenskega pregona bodo lažje pridobili vse te dokaze. Je pa treba tudi povedati, da so številni strokovnjaki, akademiki in tudi sami pravniki omenili, da se jim porajo določeni dvomi glede dodane vrednosti tega instrumenta sprašujejo se tudi o čezmeni razsežnosti tega zakonodajnega akta, kako je vse povezano z zakonitostjo in temeljnimi pravicami ponudnikov storitev. Kakor ste lahko videli, ima ta uredba lahko res daljnosežne posledice za različna področja. Zelo verjetno je, da bodo e-dokazi nadomestili ostale dokaze. Zato je res pomembno, da imamo ta poglobljen posvet izornega kota varstva podatkov. V času sodobne tehnologije je treba seveda nasloviti tudi novo vprašanje v zvezi z varstvom podatkov otrokov in ta uredba je seveda v središču te razprave. Vsi vemo, da nova uredba tudi temelji na novih tehnologijah, na vprašanju preglednega državljana in se je tudi skladno z nedavno sodbo Evropskega sodišča. Treba je spostaviti ravnotežje med zasebnostjo in tudi bojem proti terorizmu in ostalim kaznivim dejanjem. Seveda bi lahko govoril na dolgo in široko, ampak tega ne bom storil, vse bom prepustil poročevalki in tudi zelo imenitnim gostom, ki nam bodo veliko več povedali o tem res zanimivem svežnju za edokaze. Res bi želel pozdraviti vse naše goste. Imeli bomo tri panele, vsak govornik bo govoril 10 minut, potem pa bo sledila razprava s vprašanji in odgovori. Na začetku pa bom seveda dal besedo Birgit Cipel, ki je poročevalka. Vemo, da je zelo izkušena poslanka zlasti v zvezi s svežnjem za edokaze. Birgit, izvoli. Prosim, da nam predstaviš celotni zakonodajni akt in da začne z razpravo. Hvala, Klo, dragi poslanci, dragi poslanke, dragi gostje. Res se veselim današnje razprave in veselim se vaših pripomb, ki mi bodo seveda pomagale pri mojem delu v okviru celotnega zakonodajnega postopka. Ta razprava je pomembna za mene, pa tudi za ostale poročevalce v senci. Ta javna predstavitev mnen bo vsem služila za zbiranje različnih mnen. Upam, da bomo dobili tudi odgovore na številna vprašanja, ki se porajajo pri nalogu za predložitev in zavarovanje e-dokazov. Rada bi se zahvalila tudi vsem tistim kolegom, ki želijo danes tudi sodelovati v današnji razpravi. Moram tudi povedati, da se danes ne pogovarjamo prvič o celotnem svežnju. Imeli smo že ogromno internih sestankov, skupaj s komisijo, pa tudi z strokovnjaki na področju varstva podatkov. Z nami so bili tudi predstavniki Evropskega sodišča za človekove pravice, pa tudi predstavniki ponudnikov storitev. Pripričana sem, da smo imeli tudi številne bilateralne sestanke z deležniki, z organi kazenskega pregona in z javnimi toživci. Predložitev in zavarovanje e-dokazov je seveda ključnega pomena pri sodelovanju v kazenskih zadevah in njegova pomembnost bo če dalje večja v prihodnosti v okviru čezmenega sodelovanja. Vsi vemo, da so e-dokazi če dalje bolj pomembni pri kazenskih preiskavah. Zato razumem, da hoče komisija izboljšati celotni nabor čezmejnih preiskovalnih orodij. Je pa res, da je ta zakonodajni predlog nekaj popolnoma novega na področju čezmejnega sodelovanja v kazenskih zadevah. Do sedaj smo imeli inštrumente vzajemnega priznavanja, ki pa so bili omejeni na vzajemno priznavanje med dvema oziroma tremi državami članicami. Recimo tukaj lahko omenim Evropski preiskovalni nalog. Ta uredba pa predvideva avtomatsko priznavanje nalogov iz ene države članice napram ponudnikov storitev iz druge oziroma mora celo iz tretje države članice. Moram pa tudi povedati, da bo pristojni uh, organ samo obveščen, če ponudnik storitev ne bo odgovoril na predložen nalog. Seveda, to sabo prenaša pomembna vprašanja v zvezi z procesnimi javstvi in v zvezi z varstvom podatkov. Poleg tega pa se porajajo tudi določeni pomisliki v zvezi z pravno podlogo zakonodanega predloga. Mislim, da je treba vzpostaviti ustrezno ravnotežje med orodji, ki jih uporabljajo organi kazenskega pregona in med varstvom osebnih podatkov. Komisija je seveda podala predlog za avtomatsko priznavanje naloga za predložitev in zavarovanje e-dokazov, zlasti kar zadeva podatke v zvezi z vsebino, pa ne samo podatke, tako imenovane metapodatke, ampak če dobiš vse te podatke, lahko dobiš pogled v posameznika, ki ga preizkuješ, lahko mu slediš, točno veš, kakšne navade ima, veš, kaj bere, kaj gleda na televiziji oziroma po internetu. Ko že govorimo, da je treba okrepiti sodelovanje tudi z določenimi bližnicami, pa moramo poskrbeti za to, da ta nov režim ne bo spodkopal naše temeljne vrednote. Upam pa, da bo današnja razprava služila vsem, da bomo dobili tudi večji pogled v praktične potrebe po novem inštrumentu. Lahko pa tudi nekaj spregovorimo o sami dodani vrednosti, o sorazmernosti, novega zakonodajnega predloga. Moramo pa tudi odgovoriti na določeno vprašanje v zvezi z eh, listino temeljnih pravic in kako ta omejuje zbiranje e-dokazov. Ne na zadnje pa ne smemo pozabiti tudi na veljavno zakonodaje zunaj Evropske unije. Poleg tega imamo še procesna jamstva, vemo tudi, da v Evropski uniji nimamo enotnih standardov. Odgovoriti pa moramo še na praktično vprašanje, ali lahko ponudnik storitev preveri sam nalog glede na njegovo zakonitost in istovetnost. Upam, da bomo dobili odgovore na vsa ta vprašanja, tako da bomo lahko oblikovali res primeren zakonodajni akt. Najlepša hvala. Sedaj pa bom dal besedo dr. Bösu, ki prihaja iz Univerze v Bonu, predstavil pa nam bo oceno predloga komisije. Naš politični oddelek za pravice državljanov pa je naročil to študijo, seveda na prošnjo našega odbora. Izvolite. Hvala za besedo upam, da bom lahko v desetih minutah tudi povzel glavne zaključke moje študije. Se bom potrudil po svojih najboljših močeh. Govoril bom o trojem, najprej o bistvu predloga komisije, potem o dodani vrednosti in o pomankljivosti samega predloga. Čisto na koncu pa bom predstavil določene alternativne možnosti. Bistvo, področje uporabe, celotnega zakonodajnega predloga. Ja, moram tudi povedati, da je svežen je dokazal res širok, ampak vse je omejeno na podatke, ki hranijo ponudniki storitev. Čezmeno sodelovanje bo sedaj pravzaprav postalo sodelovanje med pristojnimi organi in med ponudniki storitev iz druge države članice. V ta namen imamo nova instrumenta za sodelovanje. To sta nalog za predložitev in nalog za zavarovanje in dokazov. Oba naloga se izdata skladno z zakonodajo države, ki ga izda, ponudnik storitev pa ga mora izvršiti. Če tega ne stori, se nalog izvrši v tiste državi članici, kjer pač živi naslovnik, prijemnik samega naloga. Moram tudi povedati, da je vse povezano z evropskim preiskovalnim nalogom, ampak obstajajo določene razlike. Pri novem nalogu bo druga država članica obveščena samo, če ponudnik storitev ne bo učinkovito in ustrezno sodeloval s prvo državo članico. Drugo vprašanje, kaj je dodana vrednost novega zakonodajnega akta v primerjavi z obstoječim okvirom čezmenega zbiranja dokazov, imamo tukaj seveda podarek na e-dokazih. Komisija je vzpostavila nov mehanizem neposrednega sodelovanja med pravosodnimi organi in ponudniki storitev. Novi predpisi bodo veliko bolj učinkoviti in sorazmerni. Je pa res, da s tem ne bomo odpravili razdrobljeno zakonodajo v državah članica glede naloga za predložitev in zavarovanje e-dokazov. Oba naloga bosta še vedno predmet nacionalne zakonodaje za nacionalne ponudnike storitev. Se pravi, nov rešim ne bo veljal v teh primerjih. Poleg tega moram tudi omeniti, da če zmeni dostop, je še vedno omejena nacionalno zakonodajo države članice, ki izda ta nalog do določene mere pri privilegijih in imunitetah pa velja tudi za zakonodajo države članice, ki nalog izvršuje. Se pravi, nimamo nekih poenotenih predpisov za sodelovanje med ponudniki storitev in organ kazenskega pregona. Kaj pa so glavne pomankljivosti samega zakonodajnega predloga? Sam bom omenil dve, gre za jurisdikcijo in teritorijalno suverenost, potem pa imam še določene pomisleke v zvezi z sodnim nadzorom in temeljnimi pravicami. Predlog komisije se navizuje na ponudnike storitev, ki so tudi zunaj Evropske unije. Komisija je to storila, ker pač hoče slediti dogodkom, tako na mednarodni, kakor tudi na evropski ravni. Tukaj lahko omenim še ameriški Cloud Act. Moram pa tudi povedati, da ti predlogi res ne bodo v navskrižju z mednarodnim pravom. Ne smemo pa pozabiti na to, da lahko ta predlog negativno vpliva na delovanje okvira sodelovanja s tretjimi državami, poleg tega pa lahko tudi privede do kolizije pristojnosti. Ponudniki storitev imajo tukaj tudi nasprotujoče si obveznosti, ali naj predložijo e-dokaze ali pa ne. V Evropski uniji bo to tudi vplivalo na teritorijalno soverenost države članice, kjer je pač eh, ta ponudnik storitev. Nov režim torej ne upošteva odgovornost države članice, ki izvršuje nalog, da zaščiti temeljne pravice na svojem ozemlju. In moram povedati, da s tem komisija presega še uveljavljeno razumevanje vzajemnega priznavanja. To je že povedala poročevalka. Vemo pa tudi, da obstajajo določeni dvomi, ali je prvi odstavek 80. člena PDEU pravilna in ustrezna pravna podlaga za uredbo. Potem pa še nekaj o temeljnih pravicah in sodnem nadzoru. Mislim, da s novim predlogom ne bomo zaščitili temeljne pravice, posameznik bo sedaj v položaju, ko bo veliko bolj izpostavljen. Enako velja tudi za evropski preiskovalni nalog. Komisija s svojim predlogom sedaj odpravlja določene prepreke za kaznovanje, recimo zahtevo po nekaznovanosti. Ne na zadnje pa moramo poštevati še ostale podrobnosti. Nov režim recimo ne upošteva standarda varstva v tisti državi članici, kjer se sam nalog izda. Sicer predlog v določenih delih zagotavlja takšno varstvo, zlasti na področju imunitete in privilegijev, ampak to potem ni omejeno na tisto državo članico, kjer se izvršuje sam nalog, ampak vse velja za ponudnika storitev oziroma na državo članico, ki izda sam nalog, ampak slednje ne morete zagotoviti doslednega spoštovanja temeljnih pravic. Se pravi, prišlo je do premika pristojnosti in obveznosti v primerjavi s prejšnjim sistemom zajemnega priznavanja. To pa tudi vpliva na sodni nadzor. Zlasti, ker so sedaj pravna sredstva skoncentrirana v državi članici, ki izvršuje sam nalog obstajajo tudi določene pomankljivosti. Recimo, ne moremo trditi, da so dokazi zaščiteni v državi članici izvršiteljici. Po drugi strani pa ima ponudnik storitev določene pravice v okviru samega postopka v državi članici izvršiteljici, ne pa v državi članici izdajateljici. Tega ne more storiti pred sodišču v prvi državi članici, kljub temu, da je nacionalno pravo države članice, ki izda nalog, tisto, ki ureja celotno zadevo. Sedaj pa še nekaj besed o tem, kako lahko premostimo pomankljivosti predloga komisije. Najprej moramo razmisliti o tem, ali je smiselno tukaj eh, poseči po evropskem preiskovalnem nalogu, dodana vrednost novega sodelovanja temelji na odpravi sodelovanja in preprek za zagotavljanje ustreznega varstva temeljnih pravic. Mislim, da je to previsoka cena, ki bi jo morali plačati za dosego bolj učinkovitega sodelovanja. Zakonodajni predlog mora biti tudi usklajen z mednarodnimi sporazumi. Recimo, treba je omeniti še drugi protokol v zvezi z konvencijo o kibernetskem kriminalu. Tukaj imam v misli predvsem ponudnike storitev v tretjih državah. Mislim, da se moramo tudi izogniti koliziji jurisdikcije, če je to seveda mogoče. Država članica, ki izvršuje nalog, mora biti tudi vključena v izdajo samega naloga. Mislim, da bi lahko spostavili poseben mehanizem obveščanja, tako da se lahko potem tudi pristojen organ odloči o izvršbi tega naloga na ozemlju druge države članice. Moramo pa tudi zagotoviti visoke standarde varstva in zagotoviti tudi zgornje meje za dostopanje do meta in sebinskih podatkov. Poskrbeti pa moramo tudi za učinkovit sodni nadzor, tako v državi članici, ki nalog izda in v tisti, ki ga izvršuje. Ne smemo pa pozabiti tudi na pravno sredstvo, ki pritiče ponudniko storitev. Najlepša hvala. The, the tako, sedaj pa preden pridemo na prvo mizje, ko bomo imeli pravne strokovnjake ki bodo spregovorili o tem. Mislim, da boste malo morali oditi, tako da prosim, da sedaj še zastavite mu nekaj vprašanj, če ima kdo kakšno vprašanje, prosim sedaj. Sofi, potem pa Brigit. Prosim, Sofi. Hvala lepa. Hvala lepa za predstavitev študije. Bojim se, da nam niste zagotovili, da je vse lepo in prav s tem predlogom. imeli smo kar nekaj razprav o tej temi, tako da zelo potrjujete pomisleke, ki jih imamo. Moje vprašanje pa je, nisem kategorično proti sami zamisli. Če bomo resnično na koncu spostavili en prostor pravosodja svobode, pravice, potem mislim, da bo to delovalo. Ampak potem mora tudi zaščita biti na evropski ravni, kar se tiče vrsto podatkov in to ni edina pravna varovalka. Zaščita podatkov je v veliko državah članicah še vedno zajeta v sklepih sveta 2008, ker se tako imenovana policijska direktiva ne izvaja. Vprašanja so sledeča. Prvič, tudi če bi policijska direktiva bila v polni meri izvajana strani držav članic, ali menite, da je to ustrezno, ali menite, da da bi komisija morala ta predlog spremljati s predlogom za uredbo glede zaščite podatkov na tem konkretnem področju. Drugo vprašanje, katere druge ukrepe bi naj sprejeli, da bi odstranili pomankljivosti in pomisleke, ki ste jih opisali. In potem zadnje vprašanje, nekaj, kar si vidimo, potem ne govorimo ne gre samo za e-dokazno, za e-dokazno gradivo v EU, gre tudi za dogovor ZDA. In za me je popolnoma nespremljivo tretji državi dati neposreden dostop do podatkov, ki so shranjeni v EU. Potem lahko kar črtamo celoten GDPR. In dobro, to ni bila specifična. To ni bil specifičen podarek vaše študije, ampak bi lahko vseeno spregovorili tudi o tem. Kima. Da, če sem iskren, je bilo to, to vprašanje, ki se je pojavilo tudi v razpravi z veleposlanikom ZDA, tako da je dobro, da na to odgovorimo. Hvala lepa. Še dve kratki javljanje. Zelo na kratko, prosim, Brigit, prosim. Spas. Hvala lepa. Zelo kratka bom. Po tem, kar je dela Sofijn Tveld. Omenili ste, da bi lahko premislili tudi o tem, če bi morda lahko tudi uredba o posredovanju lahko bila eh, spremljiva kot alternativa. In tudi ne vem, zakaj toliko časa traja, naprimer, ko kdo zahteva dokazov. Tem, ko ponudnik storitev bi pa svetoval zelo hitro, tako da ne vem, ali ste vi pravi naslov za to, ampak ali bi lahko si predstavljali, da bi na podlagi vaših dognanj tudi časovne roke, kar se tiče naloga za preiskavo, lahko skrajšali nekatere roke, celo znatno skrajšali. Hvala lepa, Katarina Tvinici. Hvala lepa. Naj se zahvalim gospodu Bözeju za njegovo analizo in strinjamo se z njo, kaj ti pokazal je. In to kaže tudi nekaj naših vprašanj, da je vse skupaj precej zapleteno. Je dokazno gradivo, na tem moramo še delati, videti moramo, kaj se še vse potrebuje, kar se tiče čezmejnih preiskav. Ne bom vsega navajala, kaj ti nimamo toliko časa, kje so največje vprašanje, ampak vseeno hvala lepa. Samo ena točka, ki ste se je že dotaknili, tukaj gre za ponovno preverbo po 15. členu uredbe. Predideva se nadzor strani pravosodnega aparata države izvršilke. Tukaj gre za ponudnike storitev in to bi bilo protislovno z uporabo zakonodaje do tretjih držav, kar se tiče varstva podatkov. In moja vprašanje, kaj menite o tem? Tukaj gre gotovo za oceno, ki jo lahko sprememo, ampak lahko bi bilo pa precej težavno to izvesti strani pravosodnega organa, če nimamo pravega pravnega okvira na evropski ravni o tem. Menite, da bi taka ocena bila združljiva z obstoječim pravom? Hvala. Uh, Še kdo? preden odide profesor Böze. Prosim, beseda je vaša. I think I'll start with the last question. I mentioned... Hvala lepa. Zadnjim vprašanjem bom začel. Torej, pravna sredstva za ponudnike storitev. To sem omenil. Omenjate pa eno določb, ko pravno sredstvo za tega ponudnika storitev velja v državi dajateljici. To je omejeno samo na te razmere tukaj ni splošnega pravnega sredstva za ponovnika storitev. Kar se tiče konfliktnih obveznosti, pa so določbe precej natančne. Zelo nakratko, mislim, da ni potrebno kaj veliko kritizirati. Komisija je skušala imeti uravnotežene določbe glede tega, če upoštevamo interese organov pregona in interese uporabnika na drugi strani. Tako da to ni nekaj, kjer bi prav zelo kritiziral. Kritiziram pa, da je to edini primer, ko so pravna sredstva na voljo v državi izdajateljici. Potem pa še vprašanje časovnih omejitev. Če sem iskren, mislim, da moramo priznati, da kar se tiče naloga za preiskavo v Evropski uniji, ni to samo eh, država izdajateljica, ki prenese podatke, ampak mora najprej tudi izbrati dokaze. Tako da imamo v bistvu dve faze in morda je to razlog, da zagotovimo malo več časa, pa samo za izdajateljice zasebne akterje, ki že imajo informacije. To je vse, kar lahko povem. Sicer pa mislim, da bo veliko strokovnjakov v naslednjih omizjih, ki vam lahko povejo več o praktičnih zadevah. Potem pa najprej še ta tri vprašanja. Najprej zaščita podatkov, vključitev 2008 in nova direktiva. Ta okvir mislim, da je precej pomemben. Ampak, če govorimo o dostopu do transakcijskih podatkov in vsebinskih podatkih, potem mislim, da ti standardi niso dovolj. Kaj ti, vse kar se mene tiče, celo nova direktiva nima specifikacije o pragovih za preiskovalne ukrepe, kar se tiče vsebinskih ali. drugih podatkov. Če želimo resnično vzpostaviti enotne evropske standarde, potem mislim, da ni druge poti, kot da sprememo direktivo o harmonizaciji zakonodaje o kazenskih postopkih po členu 82a. In potem so še nekateri drugi koraki in pogoji, ki morajo biti sprejeti in izpolnjeni za tak pogoj. To je edini način. Če tega ne bomo storili, bomo vedno imeli mešanico nacionalnih pragov, državi izdajiteljici in potem državi izvršiteljici. Tako da bo na koncu potem dvojen standard. Dokler ni enotnega standarda, mislim, da bi dvojni standard moral biti minimum, tega bi se morali držati. To je samo moje mnenje. Seveda. Spomnim se drugega vprašanja, mi lahko pomagate? Sofije, prosim. Da, tri elementi so bili. Zaključek ravni zaščite podatkov, na to ste že odgovorili, drugič, kaj bi bilo potrebno storiti, da odstranimo pomakljivost in potem dogovor zdaj, e da kaj bi še lahko storili. Hmm. Ena stvar, ki je zelo pomembna, je, da državi izvršiteljici dal možnost, da odloča, ne samo glede notifikacije, ampak da dobi možnost, da celo sprejme odločitev, pa naj si bo to da ali ne za prenos teh podatkov. Če si ogledamo določbe konvenciji o šengenskem sporazumu o čezmenem nadzoru in pregovno potem, lahko najdete zelo natančna pravila, ki se dotikajo tega vprašanja teritorijalne suverenosti države, kjer tuji organi izvajajo preiskovalne ukrepe. Celo, torej, aretirajo koga ali pridržijo koga. Mislim, da je to tako pomembno, da bi morala eh, tudi druga država imeti besedo pri tem. In potem, če si ogledate člen 89, ki sledi ponoma drugačnemu zakonodajnemu postopku kot 82. člen, potem mislim, da je tako. Kaj še? Menil sem prosodni pregled, mislim, da to sledi razdelitvi na lok in pristojnosti med državo izdajateljico in izvršiteljico in mislim, da so to glavne teme potem seveda glavna težava pa je, da veliki akteri so vzeda, In obstaja potreba, da dosežemo dogovor zeda glede tega vprašanja. Sicer bomo naleteli na težave. Naj si bo za določbe, ki zadevajo ponudnike storitev, ali kaj drugega, zato rešitve nimam. Imamo tudi emlate, pravi Sofi. Imamo instrumente, ki so na voljo za to. Aha, a se upravičujem. Dobro, to je za sedaj postal kar dialog. Emlati, da. Kar nadaljujte, prosim. Dobro, moram pa priznati, da za to nimam rešitve. Študija se osredotoča predvsem na režimo znotraj EU. Seveda pa potem ostajajo nekateri taki vidiki, ampak s tem se nisem ukvarjal v študiji. Prav, hvala lepa vsem trem, hvala lepa profesor Böze. Seveda pa, ko bodo tudi drugi kolegi prebrali to študijo, bomo verjetno imeli še več pripomb. Hvala lepa za to. Predstavitev sedaj pa v mize ena. Tukaj gre za izkušnja strokovnjakov s trenutnimi instrumenti. Tako, vabim vas, da pridete za predsedniški pult. Napovedal pa vas bom, ko boste zasedli svoje mesto. Okay, so we're going to open the first part of the hearing by... Tako, torej, prvo mize. Besedo bomo dali Markusu Hartmanu, ki je javni tožilec in vodja centralne enote za kibernetski kriminal v Severnem Porinu v Svali, Köln. Prav tako prihaja Peter Schneiderhan iz Nemškega združenja sodnikov, Jan Kerkhoffs, federalni sodnik, Belgijski federalni urad, tožilski urad in sekcija za boj proti terorizmu. Prisrčno pozdravljeni vsi. In tudi gospod Mitchell. Tako. Imate predstavitev? Je pripravljena? Nič ni boljšega kot prosovnice, da se zbudimo. Torej, začenja Markus Hartmann, tožilec in vodja kriminalne centralne note iz Severne Koparine v Stvarje. Prosim. Hvala lepa. Predsednik, spoštovane gospe in gospode, poslanci in poslanke. Danes bi vam rad dal pogled v praktične elemente te pomembne teme. Uh, Naslednja prosojnica, prosim. Naj začnem z zahvalo. Hvala lepa. Zakaj? Zato, ker je tema, o kateri razpravljamo danes, z vidika prakse, ena najbolj nujnih, če ne najbolj nujna, kar se tiče povezave z e-podatki in mednarodnim sodelovanjem. Zato mi ni samo veliko čas, da vam lahko podam nekaj elementov iz tega. Mislim, da je to tudi zelo pomemben projekt, da to uredimo enotno v evropskem kontekstu. Naslednja prosilnica, prosim. Težava tiči v tem, da kar se tiče kibernetskega kriminala, skoraj da ni več postopka, ki bi bil samo nacionalen, ki bi bil samo po nacionalnem kazenskem pravu. Za današnje predavanje sem pregledal celoten register in lahko vam povem, da nisem našel niti najbolj enostavnega postopka, ki ne bi na določen način že bil podvržen mednarodnemu kontekstu, kar se tiče analize podatkov, popraševanja po podatkih ali sodelovanja z drugimi kazenskimi organi. In da boste lahko to ustrezno umestili, to moje izkušnjo, naj na kratko nekaj povem o enoti, ki jo vodim. Moja enota v srednjem porenju festivali za boj proti kibernetskemu kriminalu je pristojna točno za to za boj proti kibernetskemu kriminalu. Če želite, na kratko povem, potem imamo 21 državnih tožilcev in smo pristojni za kibernetske primere pri 11 milijonih prebivalcev ali gospodarsko gledano pri tretjini top 100 podjetij v Nemčiji. V tem kontekstu boste lahko razumeli, da je delo, ki ga upravljamo kot enota za boj proti kibernetskemu kriminalu, popolnoma in ključno tudi mednarodna. Naj pa podam seveda tudi konkretne primere. Naslednja prosovnica. To poročilo iz spletne revije predstavlja enega od postopkov, s katerim sem se ukvarjal, ko je šlo za velik napet botneta napad botneta. To je vojska računalnikov, ki jim nekdo poveljuje in potem izkoriščajo napadenega, ga napadajo in izsiljujejo podobni scenariji. In to kaže sedaj mednarodno z tega vidika. V tem primeru je britanskemu državljanu, ki je živel na Cipru, bilo očitano, no, da je v imenu tretjega napadel podjetje v Nigeriji in ker je nastala napaka, je kar nekaj sto tisoč nemških državljanov imele težave z dostopom do interneta, ker so se ruteri zrušili. Torej, če imate tak primer kot preiskovalni organ, potem mislim, da je jasno, da brez delojočega mednarodnega sodelovanja in brez delujočega pravnega instrumentarja nimate možnosti, da boste ustrezno se odzvali. Veseli me, da vam lahko povem, da smo dobro sodelovali z britanskimi kolegi, s ciprskimi kolegi in tudi drugimi in iz tega bi rad predstavil nekaj naukov, ki so zgodba o uspehu. Veliko jih je, ampak nekatere elemente lahko še prav posebno izpostavimo. Naslednja prosojnica. Najpomembnejši faktor je hitrost. Ne morem dovolj izpostaviti, da je kazenski pregon na področju kibernetske kriminalitete binaren, nič ali ena, vse ali nič. Če podatki, naj si pa to priča ali kdorkoli drug zbrisani, potem podatkov ni več in jih ne moremo več zajeti. Istočasno pa govorimo v tem kontekstu, ne o dnevih ali tednih, katerih lahko realistično pričakujemo, da bomo uspešno preiskovali, govorimo o urah. Infrastruktura pri botnetih, ki sem jo predstavil, se spreminja v dveh urah. Tako da imate dve uri časa, da podate prošnjo pri telekomunikacijskem podjetju in dobite ključne podatke, referenčne podatke, ki lahko potem pomagajo pri preiskavi. Če v teh dveh urah ne napredujete, ne boste uspešni. Naslednja prosojnica in zato naslednja prosojnica, prosim, je zelo pomembno, da še prav posebno pazimo na učinkovitost struktur kazenskega pregona. Naj omenim nekaj vidikov. Za nas je pomembno, da čisto vrš čas smo v pripravljenosti vsak dan, vsako uro, vsak mesec, celo leto. Da smo pripravljeni odgovoriti na informacije, ki jih zahtevajo morda iz drugih držav tudi mi smo pripravljeni, če gre za elemente, ki sem jih opisal. In ta učinkovitost se lahko učinkovito izvaja, če naslednja prosojnica imamo potrebno pravno podlago za to. Zato mislim, da je potrebno si ogledati trenutne pravne razmere v EU na tem področju veliko stvari obstajajo v nekem sivem območju sodelovanja kazenskih organov med državami članicami. Iskati pa moramo praktične rešitve. Enotni pravni okvir, ki nam olajša tudi pravno sodelovanje, bi operativnost naših organov precej dvignil, tudi po mojih izkušnjah. Naslednja prosojnica. Na kratko še o obstoječih instrumentih. V prvem delu tega omizja smo, te, smo to že slišali. Seveda imamo instrumente, kot so skupni preiskovanje ekipe ali pa tudi sodelovanje državnih tožilstv na evropski ravni. Prav tako imamo sporozume o pravni pomoči in tako dalje. Ampak ti klasični instrumenti po eni strani prihajajo predvsej administrativnega bremena in to potem seveda zmanjša hitrost. Prav tako pa tukaj ne zadostimo nuji. Skoraj da na vsakem področju obstaja potreba potem, da dostopamo do elektronskih podatkov v mednarodnem kontekstu. in vedno ne morete dostopati do podatkov skupnih preiskovalnih enot. Poglejmo si trenutne razmere. Seveda, obstaja dobro sodelovanje, to bi rad izredno omenil, z različnimi telekomunikacijskimi ponudniki in to je tudi luksus centralne note, da te, to dobro sodelovanje negujemo. Ampak to temelji, še pa posebno, če se ukvarjate z ameriškimi ponudniki, ponudniki in zaradi strokovnjskega ravnanja podatkov je to. Pogosto tako potem je to sodelovanje po načelu prostovoljnosti. In načelo prostovoljnosti, celo pri dobrem sodelovanju, običajno vodi do tega, da ne investirajo podjetja v to, da bi vse prošnje hitro, učinkovito razrešili. Zato prostovoljnost pravzaprav ni prava možnost, potrebujemo enotno pravno podlago. Naslednja prosovnica. Zato menim, da tem, o čemer sedaj govorimo, o enotnosti, da bi to bil velik korak za uspešnost naših organov. seveda sem z velikim zanimanjem prisluhnil tudi različnim vidikom za in proti. Seveda lahko govorimo o različnih vijakih sodelovanja, različnih predlogov na dolgo in široko. Nekatere predloge lahko razumem, vprašanje pravnega varstva, o tem se lahko pogovarjamo. Ampak mislim, da je čas tudi, da praktične predloge zaščitimo. Naj upozorim na nekatere elemente, ki so bili potisnjeni v ozadje. Naslednja prosojnica, prosim. Na kratko bi rad povedal tole, naslednja prosojnica, zakaj ni alternative v praksi, da bi se zanašali samo na en del mehanizma ko gre za digitalne podatke, imamo vedno verigo. Če boste šli po običajnih poteh, ne boste mogli priti do pravih rezultatov in skeniti verige. Kibernetske preiskave so kot iskanje igle v senu. Samo, če bomo vse elemente združili in celotno verigo končno hitro razvijali, sklenili, bomo lahko imeli upanje na uspeh. Imamo pa še en vidik, ki ga, kar se tiče kazenskega pregona, glede na to, da bi se to poštevalo še kasneje, želim omeniti. To je, da pri zmerjanju podatkov kazenskih organov, kar se tiče vzajemne pomoči, zagotovimo tudi to, da pa se potem informiramo o različnih elementih preiskav med sabo. Pogosto lahko ugotovimo, da je določen element pomemben tudi za naše pristojnosti pri preiskavi. Če bi izboljšali ta vidik, bi lahko to pomenilo element, ko bi izboljšali učinkovitost novih instrumentov. Naslednja prosovnica Kar se tiče pregleda, pa prijem do rezultata, da smo v tem trenutku v fazi, ko prostovoljnost in pomankljiv pravni okvir utemeljujeta razmere, ko pravno varstvo pri zadetih ni zagotovljeno. In zato seveda moramo razpravljati o tem, ampak imamo zelo dobre razloge, ki me vodijo do tega, da lahko rečem, da so ti predlogi nekaj, kar lahko temelji ustrezno podlago tudi na področju kibernetskega kriminala. Kar se tiče razvoja programske opreme, naj povzamem, včasih je pametno, če se na teh področjih, ki se hitro spreminjajo, lotimo zadev na načelo hitrega programiranja. To, kar vidim v teh predlogih, je, prispeje k izboljšanju trenutnih razmer. Hvala lepa. Hvala lepa, gospod Hartman. Te prozornice so mi pa zelo, zelo všeč. Želel bi si, da bi to imeli že danes do povdne. Birgit, ni najboljše, da imamo to sedaj popovdne. Hvala lepa, gospod Hartman. Sedaj pa Peter Schneiderhan iz Nemškega združenja sodnikov. Prosim, vaša predstavitev. Ja, äh, Gospe in gospode, hvala lepa, da lahko spregovorim v imenu Nemškega društva sodnikov. Analiza gospoda Hartmana je bila jasna. Mislim, da lahko to samo potrdimo, potrebujemo enotna pravila. To predvsem zato, da bomo lahko uspešno čezmejno delovali. Vprašanje pa je, ali je instrument komisije tisti ustrezni. Gospa Sipel, žal, odhaja. Ne, ne, saj bom ostala. Ostajate, odlično, kajti ravno sem želel odgovoriti na vaše vprašanje, zakaj bi naj ustvarili tak instrument, to bi imelo za prednost, da bi lahko potem imeli urejeno pravno podlago in potem bi za prakso to imelo prednost, da bi pravna razdrobitev, ki, imamo, ki jo imamo sedaj, Budimpeštansko konvencijo, lahko prebrodili in bi potem imeli tudi enotno uredbo morda in bi vse skupaj bilo še boljše koliko časa potrebujejo sodišča za to, da sprejmejo odločitev? Sodišča pa potrebujejo čas, ko ga potrebujejo, da se odločijo. Ampak, če potem imamo zaveze, da sodišča imajo nekatere stalne storitve, potem bi lahko veliko pridobili, izgub ne bi bilo prav veliko. Kar se mene tiče, je alternativa, da bi premislili, če ne bi v okviru Evropskega preiskovalnega naloga lahko ustvarili tudi kaj takega. Nasplošno vprašanje, kako deluje izvršitev prošnje v prihodnosti. Najprej se začne postopek. Tukaj se ne navežem na to, kar je že bilo rečeno. Ni evropskega pravnega okvira, še vedno ni pravil, kar se tiče pristojnosti kazenskih organov za kazniva dejanja. Potem je seveda tudi vprašanje kazni do treh let, nekaj, kar je v nacionalnih okvirih, to se prera samo po nacionalnem pravu. Uredba pa tukaj ne daje evropskih pravnih zavez. In ker gre za uredbo, niti ne za pravosodje. Sodišče lahko še vedno deluje nacionalno in za nas je to eden, eno pomembnih pomankljivosti te uredbe in tudi ena glavnih težav. Ponudniki kot naslovniki morajo računati na to, da se bodo soočili z veliko razdrobljeno, razdrobljenimi kosi zakonodaje. In imamo občutek, da je vse skupaj v Evropi še precej razdrobljeno. Ko se dobi torej ta preiskovalni nalog, je potrebno potem preveriti, ali obstaja očitna zloraba ali kršitev temeljne listine človekovih pravic. To lahko uspe, če je država izdajateljica vse ustrezno razložila. Če pa ni razloženo, pa potem ne bo uspelo. Ne vem, ali pravni oddelki ponudnikov so ustrezno opremljeni, da preverijo to na ustrezen način in ali sploh želijo prevzeti odgovornost. Težava ni samo, da so pravice obdolženca nevarnosti, problem je tudi v tem, in to je zelo pomembna točka, da je izvajanje tega naloga potem ogroženo. Ponudnik lahko reče, prišlo je do zlorabe, imam pomisleke, kar se tiče sponevanja osnovnih pravnih določb. In kot javni tožilec bi si želel, da izvajanje ni odvisno od mene, temveč od tisti, ki morajo ta nalog potrditi. Ne morem biti v dialogu s ponudnikom ali bo želel to izvesti ali ne. Ponudnik mora to izvesti, da ima to tehnične omejitve, je to jasno. Ampak splošna podlaga, da se to mora izvršiti, pa ne sme biti predmet dvoma. Zato je ključna pomankljivost celotne uredbe, ne samo to, da ponudnik mora poskrbeti za varstvo splošnih pravic za toženca, temveč da mora zagotoviti tudi izvrševanje teh nalogov. To ni samodejno. In tukaj se spomnim na sporozumu pravne pomoči, kjer je prostovoljnost tista podlaga, ki jo uporabljamo. Če bi ponudnik zavrnil sodelovanje, da, da zloraba je prisotna, neustreznega varstva, to potem preda naprej izvršilnemu organu in potem izvršilni organ mora potem poskrbeti za to in povedati, na podlagi katere zakonodaje bo preveril kaj. Kaj bo pojasnil in s kakšnim rezultatom, s kakšnimi poblestili se potem preverja. Vse to uredba ne ureja. pri tem pa moramo izpostaviti tudi to, da je pri taki uredbi lahko tudi to prikrit ukrep, mora pravzaprav biti, kajti trenutku, ko prizadetega obvestimo o tem, potem nimamo več nadaljnih preiskovalnih ukrepov. Ampak to pa potem pomeni, da moramo zelo visoko zaščititi pravice dožnice, ker ne ve, da so bile njegove pravice kršene in se ne more boriti proti temu. Zato pri prikritih ukrepih nemško pravo predideva določene določbe in uredba tukaj ne predideva nič. Imamo 17. člen, tisto nekje zadaj, za pravnimi sredstvi ponudnika in tudi, kar se tiče strukture, je to zelo zanimiva rešitev. Vprašanje pa je, ali lahko to pravno sredstvo sploh je uspešno, kajti ko so podatki podani, ocenjeni po nalogu in ko se potem ocenjuje in toženec ve, da so podatki bili predani naprej, potem vprašanje, kako pridobimo spet te podatke nazaj, kako zbrišemo te neustrezno pridobljene podatke iz preiskovalnih aktov. Tudi tukaj uredba ne pove o tem nič. Še ena kritična točka je 15. člen, razmere s tretjimi državami. Tukaj se pravosodju podeljuje naloga, ki je ne more upraviti. Naloga pravne politike je, da sprejme okvirne pogoje, če pa se to ne naredi, bi potem prek klasične pomoči poskrbeli za to, da ponudniki izpolnjujejo nalog. Ne more pa biti naloga okrajnega sodišča, da ugotovi ali je to, da tretja država ne se želi sodelovati v skladu s pravnim redom. Torej, kar nekaj vprašanj iz te uredbe. Neomejno pozitivno je zaveza ponudnika, da podatke ne glede na to, kje so po svetu, prizadetega toženega izdajo. To mora tako biti, sicer teh podatkov ne bomo dobili. Vprašanje pa je, ali ne bi tega ustvarili s pravnim instrumentom znotraj Evropskega preiskovalnega naloga, ko bi potem vse pomankljivosti uredbe, še prav posebno tiste, ki govorijo o centralni vlogi ponudnika, po mojem mnenju, v našem pravnem sistemu tega ni, da ne bi torej se to pojavilo tako, kot je to v tem predlogu uredbe. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod Schneiderhan. Verjetno si lahko predstavljate, da imamo že sedaj veliko vprašanj za prva dva govornika. Upam, da se bomo lahko k temu še vrnili. Čakamo pa na naslednjega gosta, ki je že eh, pripravljen, da nam poda svoj uvid eh, v to področje. Besedo bom takoj predala Janu Kerhovsu, zveznemu sodniku, v belgijskem eh, zvezdnem tožilnem uradu v eh, sekciji za boj proti terorizmu. Izvolite. A je pripravljena tudi moja predstavitev? Kirkup, je to ready? Ok. okay. <clears throat> Thank you very much. As you, uh, know, this... Najlepša hvala. Gospa predsedujoča, prav imate komaj sem že čakal, da se spustim v razpravo, zato ker je ta tema za me izjemno pomembna. Sem zvezdni sodnik, delujem v okviru zvezdnega toživstva v Belgiji in eh, moj vsak dan so zadeve, ki se tičejo boja proti terorizmu in eh, boja proti kibernetskemu kriminalu. 17. aprila letos sem bil kar vesel, kar srečen, ko sem videl, da je bil na mizo dan predlog o novih orodjih v našem naboru orodij. Rekl sem si, da lahko nam uspe, to je lahko majhen korak za človeka in velik korak skok za človeštvo. No, naj vas ne moti zastava na sliki. Mi bi lahko prvi postavili zastavo v oblaku in ne na luni. Ti predlogi odražajo določeno popraševanje. Mi smo že nekaj časa prosili za specifične instrumente, ki bi nam omogočili eh, reševanje vprašanja nestanovitnosti elektronskih dokazov. Kot je dejal kolega, moramo ukrepati hitro, če želimo zavarovati te dokaze. Tako kot drugi v dvorani, sem tudi sam osredotočen na varovalke, na ustrezen nadzor, na zaščito zasebnosti. Sam se ukvarjam z zaščito zasebnosti iz dneva v dan, to je moja služba. Sem kirurg, ki mora včasih zarezati, zato da pozdravi. Tako da prosim, da mi dovolite, da bom lahko še naprej uporabljal skalpel, drugače eh, operacija ne bo uspešna. Najprej sem si želel pogledati realno stanje. Včasih eh, se mi namreč zdi, da živimo v ozračju, v katerem je treba ljudi zaščititi pred ljudmi, kot sem jaz. Kar pa, po pravici povedano, ni res. To nas ne sme skrbeti. V tem trenutku imamo veliko ponudnikov spletnih storitev, ki razpolagajo z ogromno količino podatkov, in nikoli ne bomo imeli dovolj papirja, da bi za vse te podatke napisali naloge. Ljudje sami dajo te podatke na voljo tem zasebnim podjetjem in zelo previdni moramo biti pri reševanju tega vprašanja. ne gre toliko za to, da bi ZDA spustili v naše urade in da bi jih preiskovali. Eh, predlog na mizi pomeni, da bi nekateri od teh akterjev morali spoštovati evropske standarde, naše standarde na področju varstva podatkov, naše standarde na področju pravosodja. zavedati se moramo dejstva, da zasebnost ni vedno v mislih vseh. Morda zasebnost skrbi mene in vas, ampak zasebnost je tudi produkt. Zakaj ni treba plačati Google za uporabo njihovih storitev? Zato, ker ste vi produkt. Vi ste proizvod, ki ga uporabljajo. Seveda je treba zagotoviti vse ustrezne varovalke in nadzor, ampak na tem kraju zločina, gre namreč za ogromen kraj zločina, nam ne smete vzeti iz rok orodje, ki nam omogoča, da preganjamo tiste, ki počnejo zelo, zelo slabe stvari na internetu. Imeti moramo možnost, da zaprosimo za podatke teh podjetij, ker je to kraj zločina, pa če nam je to všeč ali ne. prisiljeni smo v to situacijo. Tukaj je na levi gospod E. Dokazi. Na to imamo gospod organ pregona. In eh, to je situacija, v kateri smo. Nočem eh, biti zafrustriran, ampak eh, imamo zelo hitro komunikacijo na internetu, nestanovitne podatke in komunikacijo. Eh, na drugi strani pa organi pregona pregos, eh, pogosto ne morejo dostopati do podatkov, ki jih potrebujemo. Vprašanje nujnosti evropskega naloga za predložitev dokazov to je moja pisarna, to so moji dosjeji. Vse, ki vas to zanima, me lahko obiščete in v roke vzamete enega od dosjejev in poskušate ugotoviti, če smo potrebovali podatke ali ne. Prosim, najdite dosje, ker nismo potrebovali podatkov in to eh, zelo, zelo hitro. To je bistvo tega predloga, gre za neposredno sodelovanje med pravosodjem in eh, ponudniki internetnih storitev. Gre za sodelovanje tudi s pravnimi zastopniki eh, podjetij iz ZDA, ki delujejo v Evropi. Eh, odgovor dobimo v desetih dneh ali pa šestih urah, če je stvar nujna. Smo zelo optimistični, kar se tiče te možnosti, da bi imeli takšno priložnost eh, zaprosila za eh, podatke neposredno pri ponudniku eh, internetnih storitev. To je ta dodana vrednost tega instrumenta. A je to nova ideja? Na začetku seje je namreč nekdo dejal, da naj bi bila to nova ideja, ampak to ni popolnoma res. Res je, kar se tiče dostopa do podatkov eh, oziroma eh, podatkov o dostopu, eh, transakcijskih podatkov in vsebinskih podatkov, ampak od leta 2001 naprej imamo člen 18.1b konvencije iz Budimpešte in tukaj velja isto načelo, že 17 let. To že deluje 17 let, trenutno imamo približno, približno 60 držav, ki so ratificirale to konvencijo iz Budimpešte, vse države članice Evropske unije so jo ratificirale in v tej fazi že imamo možnost na podlagi konvencije za dostop do osnovnih eh, podatkov o eh, uporabniku iz eh, druge države članice. Ta predlog gre zgolj dlje pri načelu, ki se ga sicer že izvaja 17 let. Vedeti moramo, kaj narediti z načelom neposrednega dostopa do podatkov ponudnika internetnih storitev v drugi državi. Eh, zavedati se moramo dejstva, da smo to načelo že izvajali. Eh, ratificirali v konvenciji iz Budimpešte o kibernetskem kriminalu. Sedaj pa vprašanje eh, primerjave preiskovalnega naloga in naloga za predložitev e-dokaz. Če izvajate operacijo oči, se lahko vprašamo, kaj bi želeli uporabiti. Eh, škarje, skalpel ali laser? To bi lahko naredili škarjami, ampak eh, verjetno škare niso najprimernejše orodje in eh, niso niti najbolj učinkovite. Verjetno se ne bi dobro končalo. Eh, strinjam se s kolegom gospodom Hartmanom, ki se je osredotočil na pomen tega specifičnega instrumenta. Jasneje bom obrazložil, kaj imam v mislih na podlagi določenih primerov tukaj imamo primer dejanske zadeve na temo terorizma. Poskušali smo preprečiti, da bi prišlo do terorističnega napada na ozemlju Belgije. Obiskali smo ZDA od 5. do 7. oktobra 2016, izvedli smo obisk komisije in tekom tega obiska smo ugotovili, da eden od visokih predstavnikov islamske države uporablja določene specifične račune Hotmail in eh, to nas je zanimalo, kaj smo naredili. Na hitro smo zamrznili ta specifični račun. Prosili smo Microsoft, da zamrznejo vse v zvezi eh, s tem računom Hotmail. In mislim, da se vsi strinjate, da je bilo to pravilno, da eh, je bilo pomembno, da preprečimo ta potencijalni napad. Eh, prošnjo v okviru MLAT-a smo uložili konec oktobra 2016, na to smo čakali. Ameriško pravosodno ministrstvo smo vprašali, kako nadaljevati, vprašali smo jih, če imajo kaj novic. Seveda se je treba zavedati dejstva, da eh, so pravosodni organi v ZDA eh, pripravljeni pomagati, ampak soočajo se z oskim grlom pri vzajemni pravni pomoči. Vsi eh, veliki ponudniki internetnih storitev so namreč pri njih, so globalni akteri uložiti morajo tudi naloge pri domačih sodiščih. Teče razprava. Sodnik eh, se je odločil, da lahko predajo podatke. Rezultat smo dobili 7. novembra 2017, 12 mesecev in 26 dni pozneje. To ni izjema, to ni izjema kakšen je bil rezultat. 7. novembra 2017 so nam povedali, da je bil zadevni račun Hotmail že izbrisan 26. maja 2016, še pred zamrznitvijo. Tako se znajdeš v sistemu, znotraj katerega sploh ne veš, kakšne podatke lahko pričakuješ in na odgovor moraš čakati, moraš čakati zelo dolgo. Kako bi to rešili eh, z evropskim preiskovalnim nalogom ali pa z vzajemno pravno pomočjo? Te možnosti ni. Všeč mi je bilo vprašanje gospe Inetfeld, ki ga je zastavila profesorju Bezeju in sicer zanimal jo je sporazum ZDA. Profesor Böze je dejal, da nima rešitve za to. No, imamo rešitev, imamo uh, eh, MLAT. In tako to deluje. Tukaj je šlo za primer terorizma za primer, pri katerem ljudje čakajo na rezultat te preiskave. Gre za dejanske postopke. 12 mesecev in 26 dni, ne vem, ali je to za vas sprejemljivo. To pač ne deluje. No, obstaja rešitev. Rešitev je predlog na mizi takšen evropski nalog za predložitev dokazov bi nam lahko pomagal, s tem bi lahko bolj učinkovito sodelovali s pravnimi zastopniki podjetij. Mislim, da bi lahko šli v pravo smer. No, se bom kmalo končal. Primer otroške pornografije, prošnja Španije za zvarovanje dokazov v Belgiji 17. februarja 2018 za osnovne podatke in eh, podatke o dostopu za 9 mesecev, na to preiskovalni nalog, ki je izdan marca eh, belgijskemu sodniku, velja za 9 mesecev eh, prejšnjega obdobja, ampak zaradi omejitev pri dostopu pri hrambi podatkov lahko gre belgijski sodnik zgolj 9 mesecev nazaj od aprila, ne pa od uh, zavarovanja dokazov. In ko se to na to izvede konec maja, naletimo na težavo. V tem času je bil morda račun že izbrisen. V vsakem primeru pa zgubiš to obdobje uh, od februarja do konca maja. Lahko bi vsak dan podal prošnjo za zavarovanje dokazov in s tem bi pokril uh, uh, vse dneve do konca. A je to rešitev? Ne, po mojem mnenju to ni spremljiva rešitev v tem specifičnem primeru. Še ena prosojnica, na to pa bom uh, zaključil. Na to še težava notifikacije. Številni to podpirajo, ampak lahko vam dam konkreten primer, kaj se bo zgodilo. Romunija uloži nalog za predložitev dokazov eh, Microsoftu, ki ima sedež v Bruslju, izberejo torej njihovega predstavnika tam. Romunija pravi, da ne vedo, kje je osumljenec, zato je treba eh, državi izvedbe priglasiti zadevo. Notifikacija Belgiji kaj se zgodi, če bo vsa Evropa začela priglaševati eh, prošnje Microsoftu v Belgiji. Tam je osumljenec, očitno se je znajdel v eh, Franciji in eh, na smeh mu gre. To se bo zgodilo. Notifikacije. Te bodo prispele v Belgijo in vprašamo se lahko, kaj bomo z njimi naredili, oziroma kaj bi naj z njimi naredili. Glede na to, da ne vemo, kdo je ta oseba, pojma nimamo, kdo je. Kolegi iz Romunije so uložili nalog, ki je popolnoma legitimen, preveriti moramo, zakaj je bil uložen, in v tem trenutku lahko zastavimo naslednje vprašanje. Še 15 sekund. Ponavadi potrebujemo podatke zgolj zato, da bi ugotovili, kje se nahaja neka oseba. Če spremete pravila, ki jih moramo mi upoštevati in ki se nanašajo na lokacijo te osebe, potem uh, morate reči, da vas to zanima. Vprašanje bo, kaj lahko naredimo s tem kupom neuporabnih notifikacij. Ne vem, to je zgolj velik kup, veliko dela, zato ker smo se odločili, da ne bomo zaupali kolegom iz Romunije. In to je priča tema. In še zadnja prosojnica, takole. S tem sem končal. Hvala. Najlepša hvala, se upravičujem, da vas eh, priganjam, da sem eh, neprijetna do nekaterih, ampak eh, res se nam čas izteka. Hvala za predstavitev. Mislim, da ste pokazali, da dobro delate na tem področju. Z tega vidika mi je bila predstavitev všeč, z drugih vidikov pa mi ni bila tako všeč. Vsi izbirajo tiste dele, ki jim pomagajo pri njihovem delu. Mislim, da vsi to počnemo. Nekateri kolegi so že dejali, da se želijo lotiti razprave, ampak prosim, eh, z nami je še en gost, to je Ian Mitchell, predsedujoči delovne skupini za nadzor pri eh, svetu odvetniških zbornic Evrope. In mislim, da moramo najprej prisluhniti njemu, preden se spustimo v razpravo. Najlepša hvala, gospa predsedujoča. Gospe in gospodje, izredne okoliščine zahtevajo izredne ukrepe. Tako so tirani tekom eh, zgodovine eh, potrebovali svoje dejavnosti. Rimski senat je včasih zapustil pravno državo, jo dal na stran in uh, uložil eh, vso, vse pristojnosti v roke eh, diktatorja. Diktator ima neko negativno konotacijo danes, ampak v rimskih časih je bil diktator nekdo, ki si mu zaupal, eh, zaupal nalogo reševanja države iz težav. Gospod Kerkovs in gospod Hartmann sta govorila o tem, da živimo v težkih, težavnih časih in da potrebujemo takšne ukrepe. Ampak, gospe in gospodje, po mojem mnenju, cilj v tem primeru ne upravičuje uh, orodja, ki ga uporabljamo. Če lahko cilj dosežemo uh, z zakonitimi in sorazmernimi orodji. In uh, to se skriva za predlogi sveta odvetniških zbornic. Vsi ste že dobili uh, dokumente, ki smo jih pripravili, ki so zelo uh, gosti. Uh, argumentirani in brez doma se ne bomo spuščali v podrobnosti v zvezi s tem, eh, gospa predsedujoča, brez skrbi. Rad pa bi vseeno izpostavil glavne težave trenutnega predloga, rad bi povedal, zakaj pri nas v CCBE menimo, da ta rešitev ni sorazmerna. Prvič, pravna podlaga je eh, člen 82.1 pod EU, Na kratko imamo resne pomisleke v zvezi s tem, če je eh, člen 82.1 prava pravna podlaga. Tukaj ne gre za konvencionalno sodelovanje med eh, pravnimi sistemi. Predlog je neustrezno osnovan in s tem se eh, lahko spustimo v specifično kritiko te strukture. Imamo državo izdajateljico eh, na ravni pravosodja, lahko pa tudi na ravni eh, policije, kar ni pravosodni organ. Ta država posameznemu ponudniku storitve v državi eh, izvajanja, ne pa neposredno državi izvajanja, naloži neko dejanje, kar je nekaj popolnoma ne uh, ustreznega. Imeli smo primer konvencije, ampak tam gre za podatke uh, o uporabniku, ne za druge uh, tipe podatkov, tako da moramo paziti na to razliko. Glavna težava te strukture, ki sem jo opisal, je ta, da nimamo sodnega nadzora v državi izvajanja. V predlogu sploh ni nadzora, kar se tiče uh, Eh, podatkov eh, o uporabniku in podatkov o dostopu. In to ni eh, skladno z zadevami Benedikt proti Sloveniji in Tele 2. Potrebujemo sodni nadzor. Predlog komisije je že tako ali tako slab, revizija predsedstva pa zadeve še poslabša. Naslovnik, ponudnik storitev, ima pravico ugovora, ampak tu nastane težava. In mislim, da je zadnja prosojnica zadnjega govornika to izpostavila. Glejte, Microsoft. Microsoft eh, dobro ravna s temi stvarmi, skrbeti nas morajo manjši ponudniki in eh, nastane ta kup. Oni ne vedo, če je določena informacija, ki bi jo naj predali, informacija Eh, ki bo na to kršila temeljne pravice v skladu z osmim členom. Zato nimajo pristojnosti ali pa celo eh, kršila člen šest eh, Evropske konvencije o pravični sodni obravnavi. In na to še absolutna zaščita iz šestega člena. Tukaj ni uravnoteženja. Podnudniki storitev ne morejo zauzeti stališča v zvezi s tem. Enako velja za državo izdajateljico. Material lahko bodi si eh, krši temeljne pravice in druge določbe, težava pa je tudi vprašanje nadzornika podatkov. Osnovni položaj besedila komisije je ta, da lahko ponudnik obvesti uporabnika, razen če se mu naroči, da tega ne stori. V praksi je ta pravica ogovora popolnoma uh, izbrisana. Racionala je ta, da ko je enkrat prošnja vložena, se jo bo tudi izvedlo. Pika. Manevrskega prostora za uravnotežitev temeljnih pravic ni. Osnova je torej, da ne obvestite uporabnika. Če bi imeli kaj takšnega, kljub temu, da je pravna podlaga eh, neustrezna, potem potrebujemo vsaj še zahtevo za državo eh, izdajateljico naloga, da upraviči nalog. država izvajanja, pa mora obrazložiti, zakaj morajo biti informacije eh, tajne za namen eh, preiskave. Na to vprašanje zagotavlja informacije v kakšnem formatu, naj bo to strojno berljivo ali ne, to ni nič eh, definiranega. Dokazi so lahko definirani na različne načine v okviru različnih instrumentov in o tem moramo še razmišljati. Po našem mnenju eh, vse skupaj ni sorazmerno. Sicer pozdravljamo dokument predsedstva, ampak eden od elementov v tem dokumentu je tudi ta, da, kar se tiče podatkov vsebini, nimamo seznama Eh, resnih, hudih, eh, kaznjivih dejanj. Nimamo torej minimalnega praga za dostop do eh, podatkov, dostop od podatkov do uporabnika. Materiala, material je treba zavarovati, ko eh, organ eh, potrdi, da je bila pripravljena preiskava, ampak dvojne zahteve tukaj ni. Rad bi se držal časovne omejitve, tako da bom sedaj na kratko eh, povedal še, kako bi lahko to problematiko rešili na sorazmeren način. Najprej je vprašanje direktive oziroma uredbe. Člen 82 eh, je trenutna pravna podlaga, po našem mnenju ni precedensa, ki bi potrdil, da potrebujemo uredbo, morda bi lahko uporabili člen 82, eh, eh, morda potrebujemo drugačno pravno podlago. Če bi lahko rešili to težavo in razumem, da je treba zavarovati dokaze in zaradi nujne situacije je treba včasih eh, postopati hitro, še vedno bi lahko tako oblikovali evropski nalog za zavarovanje, kljub temu, da imamo določene pomisleke. Problematična pa je naslednja faza. Po našem mnenju je nemogoče, da bi bil nalog za predložitev dokazov sorazmeren, nemogoče je, da bi spoštoval subsidijarnost in nacionalne pravne sisteme. v CCBE menimo, da bi lahko uporabljali MLAT. Znotraj Evrope, ne govorimo o sodelovanju med Evropo in ZDA. MLAT lahko izboljšamo z uporabo tehnologije, z uporabo hitrejših postopkov. Vsekakor pa že imamo evropski preiskovalni nalog. In ko si pogledamo ta nalog, vidimo, da bi lahko postopke uporabili kot podlago za revizijo reševanja eh, vprašanj pri elektronskih dokazih. Evropski preiskovalni nalog upošteva varovalke in nadzor, ki jih ta predlog ne upošteva končal bi takole. Izredne okoliščine ne zahtevajo izjemnih rešitev. Izjemne okoliščine zahtevajo sorazmerne, urejene rešitve, ki spoštujejo temeljne pravice in eh, pravno državo ter evropski pravni red. CCBE meni, da lahko vse te cilje dosežemo brez uporabe Eh, tega specifičnega instrumenta. Hvala. Najlepša hvala, gospod Mičel. Še prej sem omenila, da imam tudi sama kar nekaj vprašanj. No, pa navadi predsedujoča, da bi se doporočeval oziroma poročevalke, ker pa sem sama poročevalka, bom dala besedo Sofi, potem pa še ostalim. Najlepša hvala za besedo. Preden bom postavila vprašanje, bi se rada navezala na to, kar je dejal gospod Kerkhoffs. Ali poznate filme Umazani Harry? Malo me spominjate na in in dokazi v vaših rokah bi bilo, bi bili res uh, hudo orožje. Mislim, da ogrožate vladavino prava, spominjate me na nekega kavboja, če sem čisto poštena. In res sem malo zgrožena nad tem, kar sem slišala. Malo manj sem bila zgrožena nad tem, kar je dejal gospod Hartmann, ampak se bom vseeno omejila na to, kar ste dejali, da pač posameznike ne smemo zaščititi pred takimi, kot sem jaz, ampak mislim, da so vaše rešitve napačne. Ne smemo prodati pravic naših državljanov. Vem, da te pravice za vas niso tako pomembne. Dejali ste, in potem je to ponovil še gospod Mičel, postopki so prepočasni podali ste tudi primer časovnega obdobja 12 ur, ampak vseeno mislim, da imamo na svetu dva demokratična sveta, ki bi lahko seveda skrajšala svoje časovne roke. To bi moral biti prvi korak. Poleg tega potem tudi nismo slišali, kako celotna zadeva deluje znotraj Evropske unije lahko imamo tudi neposreden dostop znotraj Evropske unije. Ja, vidim, da ste čisto navdušeni na tem, kar sedaj pravim, ampak to načelo bi moralo tudi temeljiti na varstvu za evropske državljane. Ponavadi pa se zgodi, da komisija predlaga nova poblastila za take ljudi, kot ste vi, potem pa šele govorimo o varstvu naših državljanov. Mislim, da mora biti pristop drugače. Najprej je treba izboljšati trenutne instrumente, če pa bomo že ustvarjali nove, moramo z njimi tudi poskrbeti za varstvo naših državljanov. Jali ste, da je vse prepočasno. Gospod Hartmann je omenil samo kibernetsko kriminaliteto, ampak uredba zajema različne oblike kriminala in kriminalitete. Ja, dobro, za določene primere potrebujemo hitro rešitev, ne pa povsod. pomislimo recimo na vlade držav članic, ki preganjajo na vladne organizacije, ki so kritične do njihove politike ali pa recimo v državah članicah, kjer je splav kaznivo dejanje, recimo te vlade bi lahko uporabile ta instrument za pregon vladnih organizacij in žensk. Gospod Kirkos, prej ste dejali, da je internet eno veliko kaznivo dejanje in kraj kaznivih dejanj. Prosim vas, kazniva dejanja so obstajala še pred nastankom interneta. Mislim, da sem bila bolj zadovoljna s predstavitvijo Petra Schneiderhana in če je nemško, združenje sodnikov kritično do predloga komisije, potem bi morala komisija tudi upoštevati te pomisleke, kajti pomisleki so bili res zelo dobro utemeljeni. Poleg tega se strinjam z gospodom Mičlom. Sicer, gospod Kerhovs, vi niste pripravili tega predloga, ga boste pa seveda uporabljali v praksi. Dokler vem, da ne bo prišlo do zlorabe, ne bom zanj glasovala. Hvala, Sofija, ja vem, da bomo danes imeli zelo živahno razpravo, je pa to javna predstavitev mnen in zato smo seveda povabili različne govornike, da z nami seveda podelijo različna, morda celo protislovna in nasprotujoča si mnenja. Vseeno pa malo zamujamo, zato bom dala besedo še trem govornikom. Kamilja Ernst najprej. Ja, Hvala za besedo. Marsikaj smo slišali, marsikaj lepega smo videli na prosojnicah, sicer to nam ni pomagalo, ampak dobro. Naslednje vprašanje imam za vas. Gospod Schneider meni, da imamo različne pravne sisteme. Počnemo, recimo, Avstrici pravijo, tega si ne želimo, ne bomo pravzaprav posredovali teh podatkov, ker pač to za nas ni kaznivo dejanje. Drugi pa imajo drugačen pristop. Se pravi, imamo različne pravne režime in res me zanima, kako bi lahko sploh imeli te naloge pri čezmejnih primerih. Potem pa vprašanje za gospoda Hartmana. Koliko primerov, ki ste jih pravzaprav predstavili, ste pravzaprav doživeli v svojem življenju, ali gre samo za posamezne primere, ali imate nek vzorec takšen reprezentativnih primerov? pa še to, kar je dejal gospod Schneider, gre za načelo prostovoljnosti, ki pa pravzaprav ne obstaja. Kaj se zgodi, če ponudnik storitev reče ne, tega dokaza ne bom posredoval naprej? Kaj to pomeni? Kako to potem deluje v praksi, če se ponudnik odloči, da ne bo predložil teh dokazov? Pa še zadnje vprašanje za gospoda Mičla, nalog preiskovalni nalog ste veliko krat omenili. Zanima me, kako bi posredovali pri preiskovalnem nalogu, če ne bi imeli te uredbe. Kaj bi bilo treba tam spremeniti, da bi celotni postopek bolj tekoče tekoval, da bi bilo vse bolj učinkovito? Najlepša hvala, gospod Meloj. Najlepša hvala, govoril bom v portugalščini.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 Dobro je, da živimo v varnosti. Treba je seveda tudi kaznovati storilce kaznjivih dejanj in sicer z učinkovitostjo in sorazmernostjo. Potem moram tudi povedati, da bi se morali še bolj potruditi za varstvo naših državljanov. Treba zavarovati žrtve kaznjivih dejanj, se pravi, treba je postaviti v ospredje žrtve in ne storilce kaznevih dejanj. Politiki morajo biti tisti, ki bodo najprej spoštovali vsa načela, vse vrednote, vse pravice, tako da se bo potem tudi storilec kaznevega dejanja ustrezno kaznoval. Poleg tega pa seveda moramo poskrbeti za to, da ne bo prišlo do kaznjivih dejanj, ki bi povzročila hudo gospodarsko škodo, ampak vse te preiskave, ki bi to preprečile, ne smejo potekati na račun osnovnih, temeljnih človekovih pravic. Je pa res, da to, kar slišimo, v tem odboru včasih ne odraža sprijete zakonodaje. Poglejmo si recimo podatke o potnikih v letalskem prometu. PNR. Tudi tukaj smo imeli malo drugačno razpravo. Morali smo prav počakati na teroristične napade v Parizu, da smo potem dejansko naredili korak in sprejeli to zakonodajo. Vedno nekako zamujamo v tem parlamentu. Mislim, da bi morali tudi mi bolj učinkovito ukrepati in sprejeti ustrezno zakonodajo. Dobro se, da imamo na voljo različne instrumente, tudi evropski preiskovalni nalog. Sam recimo sem glasoval za PNR, vedno sem bil za to zakonodajo. Poleg tega govorimo tukaj tudi o podatkih, ki jih imajo že v rokah, recimo letalski prevozniki. Govorim o tem, da vam pokažem, da se ni nič spremenilo v zadnjih letih. Seveda moram povedati in omeniti PNR. Ja, marsikaj sem danes slišal glede nove uredbe. Mislim, da če bomo sprejeli to uredbo, mora imeti na voljo tudi številna jamstva, tako da bomo z njo zaščitili tudi vse naše državljane. Morda pa bi bilo seveda veliko bolj učinkovito, da bi sploh pozabili na to uredbo o obeh nalogih. Morda bi bilo bolje, da se osredotočimo na evropski preiskovalni nalog, sicer bi imeli manj pravnih sredstev, omejili bi področje uporabe, vse bi potem tudi omejili na določene vrste dokazov. To bi bila dobra alternativna možnost. Zanima me, ali tudi upoštevate evropski preiskovalni nalog pri vseh teh pristopih, ki želite obrati. Kajti sam mislim, da če bi imeli evropski preiskovalni nalog, bi imeli tudi veliko manj upravnega premena. Najlepša hvala, to je tudi vse z moje strani. Upam, da ste me tudi razumeli, zlasti v tistem delu, ko sem omenjal PNR. Politika ni vedno enoznačna. Najlepša hvala. Najlepša hvala, gospod Melo. Ja, zelo dobro se spominjam direktive PNR. Jaz sem glasovala proti njej in še vedno verjamem, da smo ravnali prav. Ničesar ne obžalujem. Je pa res, da moramo vedno preveriti, ali potrebujemo nove ukrepe. Morda moramo samo okrepiti obstoječi nabor ukrepov. Sedaj pa bom dala besedo še gospodu Francu. Izvolite, hvala za besedo. Vprašanje imam za gospoda Hartmana. Govorili ste, da ste na voljo ostalim državam članicam 24 ur na dan. Poleg tega imate tudi neke usporedne postopke v ostalih državah članicah. V zvezi s to povezavo v zvezi s tem sodelovanjem, bi želel še kaj več slišati, kako se to poteka. Najlepša hvala. Sedaj pa bom še sama nekaj povedala. Moram povedati, da sem res vesela, da je gospod Kerhov govoril o tem, da bi morali prej urejati celotno zadevo, tako tudi ne bi prišlo do vohunjenja na Facebooku in ne bi bili ukradeni osebni podatki, ampak še to ne pomeni, da nam sedaj ni treba ukrepati. Sedaj pa vprašanje za gospoda Hartmana. Omenili ste, da je prostovoljnost škodljiva, kaj lahko se zgodi, da pač ponudnik storitev ne bo predložil ustreznih e-dokazov. Ali to pomeni, da če bomo to uredbo izvajali, morajo ponudniki zbirati več osebnih podatkov? Zanima me, kdo bo to plačal. Država, ponudnik, državljani, kdo bo pravzaprav odgovoren za financiranje teh varnostnih ukrepov? Pa še vprašanje za gospoda Schneiderhana. Govoril je o izboljšanju tega ukrepa, je dokazal, omenil je, da bi lahko imeli posebno storitev tudi za sodnike, se pravi, da ne bi vse bilo omejeno na obveščanje, ampak bi država članica imela tudi nekega sodnika, ki bi potem celotno zadevo sam temeljito proučil. Pa še vprašanje za gospoda Mičla. To je že omenil gospod Milo. Zanima me, ali je res tako nemogoče, da bi uporabljali in ukrepili evropski preiskovalni nalog. Morda bi recimo za kibernetsko kriminaliteto lahko uporabili malo drugačne, konkretne instrumente, tako da ne bomo te uredbe uporabljali vse pa vprek. Sedaj pa bomo začeli z gospodom Ničem, se pravi v obratnem vrstnem redu. Yes, I... Najlepša hvala. Zakaj sem prej omenil preiskovalni nalog? Vse je seveda zapisano tudi v našem dokumentu CCBE, ampak tudi ostali govorniki so ga omenili preiskovalni nalog je preizkušen, če nekaj časa obstaja in nima nekih pomankljivosti, kakor nova uredba. S tem nalogom lahko marsikaj storimo in ga lahko tudi nadgradimo. Sicer se sedaj ne bom spuščal v podrobnosti in v to, kar je treba spremeniti pri preiskovalnem nalogu. Vse je povezano z elektronskimi dokazi, z pojmom elektronskih dokazov, ne da bi dejansko razumeli, kaj so elektronski dokazi. Sam sem tudi uh, pomagal pri spisanju posebne knjige na to temo, ki je bila pred kratkim izdana. Ja, moram povedati, da vsa kazniva dejanja niso povezana z kibernetsko kriminaliteto. Seznam predsedstva ima številna kazniva dejanja, vsa, so resna, niso pa vsa kibernetska kazniva dejanja. Mislim, da bi bilo dobro, da ponovno pregledamo uredbo o preiskovalnem nalogu, tudi seznam in potem vidimo, za katera kazniva dejanja dejansko potrebujemo elektronske dokaze, seveda danes verjetno za vsa. Potem pa bi ponovno preizkusili učinkovitost uredbe preiskovalnega naloga in če potem ugotovimo, da ga lahko uporabimo tudi za ostala področja, potem res ne potrebujemo nove uredbe. Če pa ima uredba o preiskovalnem nalogu določene pomankljivosti, bi jo lahko malo spremenili, malo prenovili. Je pa res, da je to delo, ki ga morate opraviti tukaj v vašem odboru, tudi v sodelovanju z CCB e in ostalimi akterji. Ja, prej sem govoril o tiranih iz Rima, ampak zdi se mi, da v državi, ki temelji na vladavini prava, moramo vedno iskati sorazmerno poseganje in sorazmerno uporabo obstoječih sistemov. Prav zato CCBE tudi pravi, da bi lahko imeli tudi nalog za zavarovani e-dokaz. Vse vemo, e-dokazi lahko izpuhtijo v zrak, preden jih lahko na hitro tudi pogledamo in uporabimo v samih kazenskih zadevah. Mislim, da nikomor ne bomo storili nobene škode, če se ti dokazi zavarujejo če bi se morda kdaj v prihodnosti vseeno potrebovali na podlagi novega naloga oziroma na podlagi preiskovalnega naloga. Ja, tukaj bi lahko še marsikaj spremenili. Ampak da povzamem, treba je nadgraditi preiskovalni nalog, v določenih primerjih pa bi lahko tudi uporabili nalog za zavarovanje e dokazov. Najlepša hvala. Ja, kar pol ure že zamujamo, zato bi vas prosila, da se dejansko osredotočite na zastavljena vprašanja. Gospod Kerhovst, najlepša hvala. Sam sem dobil naslednje vprašanje. Vprašali ste me, če sem sam dejansko že spravil te reprezentativne primere. Moj odgovor je čisto preprost. Pridite meni in si pogledajte celotno zbirko teh primerov. Gre za pošteno predstavitev vsega, kar se seveda dogaja v našem uradu. Glede zajemne pravne pomoči z ZDA. Hočem samo povedati, da ta uredba predvideva pravnega zastopnika za podjetja, ki niso na ozemlju Evropske unije. Samo to sem hotel prej povedati v povezavi z ZDA. Vsa kazniva dejanja, vsa resna kazniva dejanja, ne samo kibernetska kriminaliteta je nekaj, kar moramo upoštevati. In seveda na internetu imamo ogromno preiskav in odprti del interneta, ne temačno medmrežje, se pravi, ta odprti internet je samo majhen delček interneta, ki ga poznamo tukaj. Če pravite, da pretiravam s temi primeri, pa vam lahko samo še enkrat sporočim, da je najbolje, da me obiščete v mojem uradu in si potem pogledate vse primere. Potem ste tudi dejali, da obstaja možnost, da bi dve najbogatejši demokratični državi skrajšali seznam teh ukrepov. Ja, to sicer lahko storimo, ampak treba je upoštevati vse, kar se dogaja na internetu. Kajti, če tega ne bi storili, potem bi nas lahko obtožili, da pravzaprav sploh nismo pozorni na to, kar se dogaja. Ali so nas obtožili, da sploh ne vemo, kaj počnemo in o čem govorimo. Mislim, da vsi vemo, o čem govorimo, ampak morda se osredotočamo na različne razsežnosti in različne vidike. Zato pač moramo preveriti vse možnosti. Kaj ti samo na takšen način lahko dobimo celovit pogled v samo zadevo. In to je tudi naša glavna naloga. Moramo zbrati različna mnenja, potem pa se bomo odločili za politično primerna stališča. Moj odgovor je, vemo, kaj počnemo, ampak vseeno moramo poštevati vse možnosti. Sedaj pa dajem besedo gospodu Šnajterhanu. Bom odgovoril kar v nemščini. Seveda se lahko uporablja tudi evropski preiskovalni nalog, zlasti, ker predvideva določene pospešene postopke zlasti za sodnike to že obstaja, gre pa za specializirane sodnike, ki se lahko zelo hitro odločajo o teh nalogih in o teh postopkih. Ampak sam ne morem govoriti v imenu nemškega pravosodja. To mora biti vzpostavljeno na ravni Evropske unije, je pa izvedljivo, po mojem mnenju. Je pa res, da preiskovalni nalog ne ureja obveznosti ponudnikov storitev iz tretjih držav, zato potrebujemo to uredbo oziroma določbe, ki izhajajo iz nove uredbe. Se pravi, te obveznosti morajo biti v področju uporabe druge uredbe, ki bi lahko morda tudi vzpostavila pospešen evropski preiskovalni nalog za zamrznitev in za zavarovanje dokazov. 9. člen, 5. odstavek, tukaj govorim o tem, da ponudnik storitev noče posredovati dokazov naprej. No, v tem primeru je tudi obveščen pristojni organ te države članice. To predvideva tudi sam predlog komisije, ki sem ga sedaj tudi citiral iz tega zadevnega člena. Najlepša hvala in še gospod Hartmann. Hvala za besedo. Žal mi je, da sem se osredotočil na kibernetsko kriminaliteto, ampak vse ste me sem povabili kot strokovnjaka na področju kibernetske kriminalitete. 12 let še delam na tem področju, nisem pa strokovnjak za druge oblike in vrste kaznivih dejanj. Moram pa tudi povedati, da to, kar sem prej omenil, da smo na voljo 24 ur na dan, da se to uporablja tudi za ostala kazniva dejanja, ne samo za kibernetsko kriminaliteto v povezavi z spiranjem in dokazov. Kibernetska kriminaliteta je povezana z ostalimi kaznivimi dejanji, zato bom še enkrat omenil hotline 24-7 gospod Schneider je že omenil, da potrebujemo ogromno specializacije tako za sodnike, tožilce in policiste, tako da se bodo lahko v zelo omejenem času odločili o morebitnih ukrepih, ki jih morajo sprejeti ob upoštevanju temeljnih pravic. To pa pomeni, da mora morajo biti ukrepi organov kazenskega pregona tudi sorazmerni z cilji same preiskave in to zagotavlja tudi ta stalna enota 24-7, kjer imamo tudi posebne javne tožilce, ki sodelujejo tudi z organi kazenskega pregona. Moram pa tudi povedati, da je ta specializacija nekaj, kar se je zlasti razširilo na področju pravosodja v Kölnu. Imamo sedaj posebno zbornico sodnikov za kibernetsko kriminaliteto. V tej zbornici so usposobljeni sodniki, ki lahko hitro odločajo o sprejetju morebitnih ukrepov in nalogov. Potem pa še tako imenovani zrcalni postopek gre predvsem za to, da se omejimo na določeno kaznivo dejanje iz ene države članice. Recimo, če zahtevamo pravno pomoč iz ene države članice, kjer se je preiskava šele začela. No, v tem primeru se bomo omejili zlasti na nemške žrtve in ta komunikacija mi omogoča, da se pogovorim z ostalimi kolegi in preden pride do kakšne premoženske škode. To je dober instrument obveščanja in komuniciranja. Poleg tega pa imamo še instrument za pospešitev vzajemnega priznavanja. Mi v svoji centralni enoti lahko sprejmemo določene ukrepe, ne da bi se vedno zatekali k vzajemni pomoči. Potem smo slišali še nekaj o tem, primerih iz Belgije, ali so ti primeri reprezentativni, no v zvezi s tem imam dva odgovora. So za moje področja, kajti govoril je o kibernetski kriminaliteti, naša osrednja enota zagotavlja strokovno znanje, posebno infrastrukturo v zvezi z to kriminaliteto. Se pravi, primeri so reprezentativni. Potem pa sem dobil še dodatna vprašanja vprašanja glede sodnikov in tožilcev, ki niso usposobljeni na področju kibernetske kriminalitete. No, v zvezi s tem lahko povem, da je zbiranje podatkov nekaj, kar je najbolj pomembno v okviru preiskav. Je pa res, da sem dobil ogromno vprašanj, zato moram odgovoriti na vsa vprašanja. Čisto na koncu nekaj o prostoru volnem pristopu. Seveda, ponudniki storitev, ki imajo neke poslovne interese, se morajo odločiti, ali bodo predložili dokaze, ali jim to recimo nalaga določene finančne obremenitve. Recimo to se je zgodilo tudi v Nemčiji glede sovražnega govora na spletu. Nemčija je potem sprejela tudi posebno zakonodajo in v ta namen smo potem tudi vložili več finančnih sredstev. Glede ostalih ukrepov pa seveda nimam dovolj strokovnega znanja. Hvala lepa, kolegi. Vem, da je gospod Mičel pripravljen dati dodatne informacije o tem, kaj lahko še ugotovimo. Veliko stvari smo slišali iz tega omizja, morda bi bila možnost, da bi okrepili ali spremenili obstoječi model, kar se tiče preiskovalnega naloga, istočasno pa morda spremenili e-dokaze. Veliko je stvari, o katerih lahko razpravljamo se pa pričujem, ne boste dobili več besede, ker zaostajamo 45 minut in mislim, da je čas, da začnemo z drugim omizjem. Hvala lepa vsem, ki ste bili tukaj, hvala lepa za vašo udeležbo in za to, da ste podali vaša mnenja. Če imate težave doma v Nemčiji, ker zahtevate več sodnikov, potem mislim, da je na področju pravosodja veliko držav potrebno nameniti več sredstev, da bi izboljšali sistem. Potem sem vas pripravljena podpreti. Hvala lepa, da ste bili tukaj. Torej. Hvala lepa. Sedaj pa gremo kar naprej. Hvala lepa, žal se ne moram posloviti. Gremo torej kar na naslednje omizje. govorili bomo o e-dokazno gradivo, kar se tiče trenutnih instrumentov, še prav posebno o temeljnih pravicah, potrebi sorazmernosti in vprašanjih povezanih zaščito podatkov. Imamo kar nekaj govornikov, naj jih povabim tukaj za predsedniški pult. Profesor dr. Marko Bošnjak bo spregovoril sodišča. Z nami bo preko videokonference. Se opravičujemo, da smo tako pozni. In kot vedno, v teoriji imamo 10 minut za vse govornike. Če je to možno nekoliko skrajšati, bi bilo to veliko pomoč. To bi zelo cenila. Sedaj pa kar takoj, ker vem, da ste dolgo čakali v tej neprav prijetni sobi v Strasburu, vam tam kar besedo profesor dr. Marko Bošnjak z Evropskega sodišča za človekove pravice. Prosim za predstavitev vaših mnen o e-dokaznem gradivo. Upam, da je sledil naši razpravi, da nas posluša. Če je tako, potem lahko kar začnete s predstavitev. Prosim. Thank you, Madam Chairperson, and I hope you can hear me uh, in Brussels. Dobro dan, upam, da me slišite v Bruslju. Če da, potem bom nadaljeval s predstavitvijo. Naj bi pogledal sodno prakso Evropskega sodišča za človekove pravice, kar se tiče vprašanj, ki zadevajo nalog za predžitev dokaza in nalog za zavranje dokazov sem sodnik na tem sodišču. Govoril pa bom seveda v osebni kapaciteti, po drugi strani pa možne sobe in odločitve, odločbe, ki jih bom predstavil, seveda odražajo sodno prakso sodišča. Če si ogledamo Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, lahko vidimo, da imamo kar nekaj določb, ki so odločbe ravno za predlagani instrument in uredbo 8, 13 in 6 člen. Osredotočal se bom na določbe 8. člena konvencije, ki zaščitijo štiri interese, zasebno življenje, družinsko življenje, dom in korespondenco. Pri tem mislim, da je zasebno življenje, pa tudi korespondenca, tisto, kar je prima facie udeleženo v teh predlaganih instrumentih. Ni nujno, da se kršitev pravic konvencije eh, združi že s kršitvijo teh pravic. V kontekstu 8. člena konvencije je interferenca združljiva s konvencijo, če je to v skladu z zakonom, če ima legitimen cilj in če je to potrebno v demokratični družbi. Ne bom zgubil veliko besed, kar se tiče prvega elementa, kar se tiče tega, se mi zdi, da se to že izpolnjuje s predlaganim instrumentom. Torej, imamo še pojoč seznam po konvenciji 8. člen, drugi odstavek, že vključuje preventivo. Potem prvi in tretji kriterij pa se zdita bolj sporna, kar se tiče predlaganih ukrepov. Najprej bom začel zahtevo po zakonitosti. Zato, da bi ta pogoj bil izpolnjen, mora zakonodaja biti dostopna, predvidljiva in mora ponuditi zaščito proti arbitrarnemu posredovanju. Kar se tiče predvidenih ukrepov, pa bi relevantne določbe morale vključevati jasne razmejitve, kar se tiče narave obsega in trajanja predlaganega ukrepa. Potem tudi razloge za nalog in tudi organi, ki so kompetentni, morajo izvajati nadzor nad ukrepi in prav tako morajo biti zagotovljena pravna sredstva, ki so v nacionalnem pravu. Ko govorimo o zahtevi po zakonitosti, seveda se morda pojavi vprašanje, v skladu s katerim zakonom pa bi naj ti ukrepi bili. Po eni strani seveda imamo predlagano uredbo. To je seveda na ravni zakonodaje EU. Potem pa se postavi vprašanje, ali je zakonodaja države izdajateljice in države izvršiteljice nekaj, kar bi morali upoštevati, ko ocenjujemo zahtevo zakonitosti. Kar se tiče države izdajateljice, se zdi predvsej jasno, da se akt nanaša na to, da določene ukrepi niso regulirani v tem aktu, tako da je pričakovano, da bo država uporabila določbe domačega prava. Morda obstajajo določene težave, ki so povezane s tem, kar se tiče dostopnosti in kar se tiče tudi napovedljivosti zakonodaje pa se lahko zgodi, da bo to veliko primerjato v tujem jeziku in bo to se nanašalo na tuj pravni sistem. Kar se dostopnosti tiče in napovedljivosti, pa se ta težava še poglobi zaradi dejstva, ker nimamo zahteve po vojni kaznovanosti v predlagani zakonodaji, prav tako pa tudi ni niti kataloga prekrškov, ki bi bili vravni vse v predlogu, kar pomeni potem veliko razliko v primerjavi z drugimi evropskimi instrumenti, kot je Evropski zaporni nalog. Nadalje, prav tako ni pogojev, kar se tiče obstoja enakih ukrepov v sistemu države izvršiteljice. Če povem z drugimi besedami, ukrep je lahko naložen, ki ne obstaja v pravnem sistemu države izvršiteljice. Seveda, vsi bi naj poznali domače pravo države, o kateri govorimo in tudi evropsko zakonodajo, onda pa se sprašujem, ali lahko vsi poznamo pravo, notranje pravo vsake države članice Evropske unije. Kar se tiče prava države izvršiteljice, pa se zdi, da to ni relevantno, kar se tiče trenutnega predloga. Z vidika konvencije to lahko ustvari težave, kaj ti visoke pogodbenice Evropske konvencije o človekovih pravicah, tudi 28-terica Evropske unije, so odgovorne za zaščito človekovih pravic na ozemlju pod svojo jurisdikcijo. Uveljaviti morajo regulativni okvir, pa tudi jamčiti pravno, če ne pravosodno zaščito v specifičnih primerjih. Evropsko sodišče človekove pravice je ja, v preteklosti se že ukvarjalo z vprašanjem vzajemnega priznavanja v kontekstu zakonodaje EU. Sprejeli smo enako zaščito, vendar pa, če organi države izvršiteljice se soočijo s pritožbo, da ni bilo do zaščite poblastil konvencije in da tega evropsko pravo ne more popraviti, potem morajo pritožbo si ogledati na podlagi tega, kar imajo tudi evropske zakonodaje. To je bilo jasno tudi v primeru Avotinš proti Latviji in to je bilo potem potrjeno tudi v nekaterih drugih primerih. Predlog, kot ga imate pred sabo, ustvarja predvsej edinstvene razmere, kar se tiče jurisprudence Evropskega sodišča za človekove pravice. Namreč interferenca z osmim členom mesto brez opletanja organov države izvršiteljice. Sprašujem se, ali je to v skladu z Evropsko konvencijo o človekovih pravicah, kaj ti morda obstajajo legitimne pričakovanja, da bi zakonodaja države izvršiteljice veljala v vsakem posameznem primeru. In to bi potem seveda vplivalo na oceno zakonitosti. Če, sedaj pa, če si pogledamo, predlagano uredbo in skušamo jo oceniti z vidika zahteve zakonitosti kot take. In skušamo ugotoviti, ali njene določbe ponujajo učinkovite varovalke proti zlorabam, kar se tiče obstoječe sodne prakse Evropskega sodišča za človekove pravice. Mislim, da lahko povemo tole. Najprej. Prvo vprašanje, ali je vsebina predvidenega ukrepa zadostno opredeljena. Sam osebno nisem strokovnjak na določenih področjih tehnologije, ampak zdi se mi, da je včasih težko ugotoviti, ali določen ukrep ali določen, določen korak, kar se tiče stopni podatkov, transakcijskih podatkov in drugih tipov podatkov. Če si na primer ogledamo razmere, ki so bile v primeru Benedik proti Slovenija, o tem je govoril že eden od predhodnikov, morda bi lahko to bilo nekoliko nejasno. Potem nadalje, ni reference o tem predlogu o obdobju in trajanju predvedenih ukrepov. Prav tako proces validacije ni opisan zelo jasno in tudi ni določb, kar se tiče nadzora, avtorizacije in izvajanja ukrepov. Prav tako pa obstajajo tudi omejene določbe o obstoječih pravnih sredstvih. Ker se moj čas izteka, bom čisto na kratko spregovoril še o kriteriju potrebe v demokratični družbi. Kar se tega tiče, tukaj naj ne bi imeli manj intenzivnih ukrepov, kar se tiče sorazmernosti, ki pride v igro pri tem kriteriju. Ko si ogledamo ta predlog, bi se nakratko ustavil pri vprašanju resnosti zločina. Evropski nalog za predložitev dokazov bi naj bil na voljo za vse zločine, ki so lahko kaznovani z maksimalno kaznjo treh let. Nekaterih pravnih sistemih, ne vseh, bi veliko prekrško parlo. Po to evropski nalog za zvanje dokazov pa je priden za vse prekrške. Ni omejitev, kar se tiče standarda dokaza in verjetnosti, da je zločin bil storjen in tudi ni omejitev, kar se tiče trajanja ukrepa in kasnejše uporabe. Kar se tiče, tiče tega, ta konkretni predlog potrebuje dodaten razmislek, strani tistih, ki delajo na tem, ampak seveda bom z veseljem odgovoril na morbitna vprašanja, ki jih imate. Hvala lepa. Much, Hvala lepa, profesor Bošnjak. Sedaj pa dobi besedo kar naslednji. To je gospod Deering iz EU, iz Agencije Evropske unije za temeljne pravice. Prosim, beseda je vaša. Hvala lepa, predsedujoča, da ste mi dali besedo. Veliko je že bilo izrečeno strani spoštovanih kolegov, zato tega ne bi ponavljal. Naj pa spomnim vse, da je na začetku gospod Böze jasno povedal, da obstajata dve velike vprašanji. Najprej suverenost in potem pravosodna zaščita. To je zelo jasno, tudi potem, kar je dejal gospod Bošnjak, soverenost, pomeni, da vse pogodbenice morajo zagotoviti, da bo na ozemlju njihove države zagotovljeno spoštovanje človekovih pravic. Vprašanje pa je, ali potem standard dovoljuje državi izvršiteljici, da vzdržuje tako raven zaščite. Drugo vprašanje pa je pravosodni pregled. In gotovo obstajajo tukaj nekatere vrzeli, ki bi jih lahko zapolnili. Nekaj jih bom omenil, ne bom pa ponavljal vsega, kar so dejali gospod Böze, gospod Mitchell in gospod Schneiderhan. Popolnoma se strinjam z njimi. V takih razmerah obstaja določeno tveganje, da se spregleda nekatere težave. Naj skušam izpostaviti nekatera manjša vprašanja, ki pa se vseeno dotikajo vidikov temeljnih pravic. Naj začnem z drugim členom. Člen 2, 15, definira primere nujnosti. Ali lahko to omejimo na primere proti fizični integriteti ali ogrožene življenja. Potem imamo psihološki, psihološke oblike nasilja, ki v bistvu ne ogrožajo fizične integritete ali življenja. In mislim, da bi to tudi moralo biti to biti vključeno v nujne razmere. Potem pa tudi primer dveh posameznikov, ki želita ugrabiti osebo, zato da bosta dobila očkodnino, to tudi ni nujno grožnja za življenje ali fizično integriteto talca. Bi naj otroka zaščitili pred spolno zlorabo v kontekstu otroške pornografije, neodvisno od obstoja nevarnosti za fizično integriteto in življenje otroka. To je jasno. Kar se tega tiče, se zdi, da opredelitev, kaj je nujna zadeva po 2015, preoska. Zaščita bi naj bila nudena proti aktu, ki neposredno krši človekovo dostojanstvo v skladu s prvim členom listine. In ko to potem specificirajo naslednji členi, vsaj 2 do 7 listine. Kratka pripomba o petem členu. Ta določa prekrške, ki opravičujejo narok za predložitev dokazov. Tukaj predelujemo zločine, prekrške, ki je, se lahko izda tak nalog v poskusu, da bi zajeli še prav posebno hude prekrške. Imamo potem tudi pod odstavek 4, ki se zanaša na najvišjo možno kazen. Potem je prekršek dovolj hud, če se to kaznuje v državi izvršiteljici s kaznjo maksimalno treh let. Vendar pa metoda, o tem se da še pogovarjati. Ne dam samo primer. Po devetem členu morajo države članice kriminalizirati pričakovanja državljanov tretjih držav če se ga zaposli po čudnih kriterijih. In to v večini držav članic ima maksimalno kazen 5 let, v Španiji pa je tu razpon 2 do 5 let, v Luksemburgu pa točno tak prekršek pomeni zapor 8 dni do enega leta na češkem, pa ne sme biti kazen više od 6 mesecev. Torej, to, kar je hud prekršek, hud zločin, V nekaterih državah članicah je samo manjši prekršek kot drugih. Zato bi bilo dobro poiskati druge metode, ki jih lahko uporabimo, ki bi lahko bile bolj učinkovite za to, da zajamemo hude zločine. Naprimer, kategorija resnega zločina, kot to predeljuje tetičen uredbe Europol. In tukaj imamo potem dolg seznam, ki je tudi priložen temu dokumentu. Prav tako peti člen podstavek 4b našteva prekrške po sekundarnem pravu, ki se izvedajo prek informacijskega sistema, tudi kar se tiče spletnih plačil, otroško pornografijo in napade na informacijske sisteme. Morda bi tukaj dodali tudi spletni sovražni govor. Po okvirni rečitvi sveta o boju proti določenim oblikam in izražanju rasizma in ksenofobije prek kanskega prava morajo države članice kriminalizirati sovražni govor, ki je usmerjen proti skupini ljudi, ljudem, posameznikom, kar se tiče rase, religije, barve, porekla ali etničnega porekla. Prav tako imamo členek, ki pravijo, da bi države članice ne sprejela strezne ukrepe, da se pravosodje razširi tudi na to, kjer se to počne prek informacijskih sistemov. Žal, je spletni sovražni govor zelo pomemben in prastov, kar se tiče strezne opreme, ki jo organi potrebujejo, zaščito posameznikov proti rasističnim in ksenofobnim dejanjem. To mislim, da mora biti zelo pomembno, tako kot spletna plačila. Potem pa 14. člen. Morda splošna pripomba najprej. Kadarkoli predlog govori o temeljnih pravicah, se zdi, da to omejuje katere pravice. Ali imamo tukaj tradicionalni pogled kazenskih postopkov, država proti obtožencu? Tukaj se omejuje pooblastila države, da se gre v primeru sumnica ali primerov posameznikov, ki jih prizadenejo konkretni ukrepi. V tem modelu pa ni žrtve. Ta pogled pa se spremenja, ponavlja se pojavlja se nova paradigma. Sedaj je v srcu razumevanje hudih zločinov kot kršitev človekovih pravic posameznikov, žrtev. Priznano je, da so hudi zločini istočasno tudi huda kršitev človekovih pravic. Zato so žrtve, tiste, ki morajo imeti ustrezne sodne postopke in ustrezna pravna sredstva, ker drugih ni. ker je to kršilo pravice posameznih žrtev. Zato torej imajo pravico do učinkovite preiskave in pregona, ki lahko vodi do identifikacije in kaznovanja tistih, ki so odgovorni. Sodba sodišča v Strasburgu, ki ju proti Finski, je na primer dober primer. Zakonodaja, kar se tiče kranskega dokalnega gradiva pa mora oditi do tega, da bo prišlo do učinkovite zaščite žrtev, tako da nalogi, ki jih ustvarja uredba, morajo spolnjevati zahteve praktične učinkovitosti. To izhaja iz temeljnih pravic žrtev hudih zločinov. In to me pripelje do 14. člena predloga. Ključni pomembni element je, da organi priznajo določen nalog. Vendar pa pri tej temi predlog pošilja mešana sporočila. 14.2 predloga pravi, da bo organ, ki izvršuje, priznal nalog brez nadaljnih formalnosti. Po drugi strani pa potem isti odstavek pravi, da bi izvršilni organ moral sprejeti odločitev, da prizna nalog, kar sta hitro, najkasneje v petih delovnih dneh po prijetju naloga. To sproža vprašanje, na koga je to naslovljeno, ta odločitev, da se prizna nalog. Edini dober odgovor je, da to velja za ponudnike storitev. Ampak v tem primeru bi potem odločba po 14.2 izvršenega organa sovpadala z odločitvijo 14.3, ki formalno zahteva, da naslovnik izpolnjuje svoje zakonite obveznosti. To, kar v besedilu gleda kot odločitev, dvofazni postopek, je potem priznanje naloga naslovnika, da izpolnjuje obveznosti po uredbi, nekaj, kar potem vodi do ene same odločitve, kakorkoli že. Ta odločitev je zavezojoča in zato zadeva tudi sposobnost izvajanja poslovanja naslovnika po šestem členu. Potem pa tudi predlog pravi, da lahko naslovnik nasprotuje izvrševanju naloga pod določenimi pogoji, pa se zdi, da spet je izvršitveni organ tisti, ki se ukvarja s temi ugovori. Ampak to potem ne izpolnjuje standarda očekovitega pravnega varstva po 47. členu listine. Prav tako moramo vedeti, da ko uporabljamo uredbo, bodo države članice delovale v okviru evropske zakonodaje, tako da listina velja. To pomeni, da kadarkoli organ deluje tako, da posameznik ne more poslovati, mora biti na voljo učinkovito pravno sredstvo v smislu 47. člena listine, tudi neodvisno sodišče, pošteno sojenje in to, da ima na voljo pravno pomoč. Torej, predlog ustvarja dualizem, paralelizem med nalogi zašiljnega organa in odločitvami. Na organe ki morajo priznati te naloge. Sedaj pa moram nekaj stvari izpustiti. Naj na kratko povem še tole. Kar se tiče dejstva, da priznane naloga izvršenega organa mora premisliti tem, ali so vzroki, ki so v vzroki, četrtem in petem odstavku 14. člena veljavni. To vključuje dolg seznam, ali je nalog bil strezno izdan, validiran strani izvršenega organa in ali je bilo to izdano za prekršek po petem členu. Spomnili se boste, da je to precej, da sem dajal, da je to precej nenatančen kriterij. Če izvršeni organ mora pregledati vse te pogoje, predna se odloči o priznanju naloga, potem je vprašanje, kaj pa ostaja od načel vzajemnega priznavanja in zaupanja. To pa je ključnega pomena, kar se tiče dviga učinkovitosti preiskav v čezmejnih primerjih. Utemeljitev preloga se zanaša na premisi znatnega pridobivanja glede uspešnosti in učinkovitosti. Tukaj obstaja dilema, kaj ti več kot predlog izpušča, bolj je pravna podlaga potem tudi v ozadju. Brko vključujejo izvršilni organ, pa to pomeni, da se učinkovitost poveča in tudi kar se tiče časa, se ga manj izgubi. Hvala lepa. Hvala lepa. Tako, sedaj pa besedo dobi kar naslednji govornik, to je gospod Joe McNamee iz Edrija. Prosim. Thank you very much and uh, thank you for the invitation. Najlepša hvala in hvala za povabilo v ta krok resnično spoštovanja vrednih govornikov. Ravno zato bom povedal manj, kot sem dejansko mislil. Obljubim. V tem kontekstu se moramo zahvaliti odboru za eh, delo na področju vladavine prava in pravosodja v državah članicah. Študija Eurobarometra je včeraj pokazala, da večina državljanov v eh, vrsti držav članic ni zadovoljnih eh, z pravno državo v vlastni eh, državi. Države prejemnice v večini primerov ne bi razumele, zakaj so nalogi vloženi in to bi spodkopavalo zaupanje. Dotaknil se bom samega predloga govoril bom o tem, če imamo alternative, če eh, predlog spoštuje eh, pravne postopke, če je uravnotežen, če so podatki kategorizirani in kakšne so eh, posledice, o katerih je govoril tudi sodnik Pošnjak. Najprej vprašanje pravne predvidljivosti. To je zahtevna tema. v najresnejših eh, primerjih se lahko zakonodaja spremeni v katerem koli trenutku, v kateri koli državi članici pri takšnih postopkih. A je to najmanj restriktivna alternativa? Komisija prav pravi, da so trenutne prakse v okviru vzajemne pravne pomoči počasne, ampak to ne more biti uh, na to sklep, iz katerega izhaja, da ker zadeve ne delujejo sedaj, da nikoli ne bodo delovale. Komisija sama je že upravila dobro nalogo v poročilu uh, o napredku svetu, izpostavila je tiste elemente, ki jih lahko hitro uh, izboljšamo za izboljšanje vzajemne pravne pomoči. Ampak, če eh, vzpostavimo bližnico, kdo bo šel na to po standardni poti. V ZDA so prav tako pripravili reformo s katero so za tretjino zmanjšali eh, pravne eh, vrste in zaostanke. In to, da je nekaj težko, torej ne pomeni, da je nemogoče. Komisija je razložila, da je eh, Evropska unija sprejela Evropski preiskovalni nalog leta 2014 in da institucije takrat niso razmišljale o elektronskih dokazih, ampak so pa vsi razmišljali o pravnih načeljih. Spoštovati je treba tudi načelo čezmenjega sodelovanja. Sedaj, štiri leta pozneje, pa smo ugotovili, da obstaja tudi digitalni svet, pozabili pa smo, da obstajajo ta načela. In na to še sodelovanje s sodišči in eh, sodnimi organi. nacionalne privilegije, imunitete, interese je treba uh, tolmačiti v uh, okviru države prejemnice, ampak to je treba narediti na neutralen način, tudi če to ni v interesu domače preiskave. Ne vem, sam dvomim v to premiso. Ponudnik storitev pa je v položaju, ko ne bo mogel spoštovati uh, Eh, temeljnih pravic. Bodi si ne bo poznal naloga, bodi si bo eh, nalog eh, spoznal zgolj, ko se ponudnik pritoži. Ponudnik pa se bo pritožil, ko je jasno, da nalog krši temeljne pravice. Ni dovolj, da se jih krši, to mora biti očitno. Ne zgolj očitno, ampak eh, popolnoma očitno dokazljivo očitno. Pravni zastopnik ponudnika mora tako razmišljati o eh, pravu, ki ni pravo podjetij, da razreši to vprašanje. In nekaj, kar morda ni bilo očitno eh, z vidika štirih kotov strani, ki eh, jo prejme ponudnik. Eh, če to ni jasno, potem eh, ponudnik ne more nasprotovati. Če nalog izvajajo, potem eh, so na varnem, če ugovarjajo, potem tvegajo sankcije. In na to ravnoteže z vidika pobud za ponudnika. A obstaja spodbuda za to, da upoštevaš nalog oziroma da mu nasprotuješ. Predlog komisije bi torej zahteval države članice, da eh, upošteva pravno zavezojoč nalog, eh, ki prihaja iz tujine. Obenem pa mora upoštevati tudi pravice posameznika. Če ponudnik prejme nalog eh, iz eh, rok pristojnega organa tretje države, potem lahko vedno eh, reče, da je deloval v dobri veri. Ravnoteže torej ni ustrezno. Ni priglasitve državi prejemnici, ni priglasitve državi posamezniku, eh, lahko pride do kršitve temeljnih pravic v dobri veri. Eh, predvidene so sankcije v primeru neupoštevanja naloga. To ni ravnoteže. Kar se tiče tipov podatkov, in mislim, da je o tem govorila Sofija Netfeld, pa tudi eh, vi kot poročevalka, nabor meta podatkov za predložitev in dostop do podatkov je lahko prav tako velik udor, kot dostop do samih podatkov. Imamo konvencijo eh, o kibernetskem eh, kriminalu, eh, imamo sodno prakso, o tem je omenja, govoril tudi sodnik. Trenutno se v svetu gradi politične kompromise, kar se tiče dostopa do metapodatkov in do vsebine to mu morda razrešilo politične težave, ne pa pravnih težav. In na to še vprašanje izbire instrumenta. To je uredba. To je zanimivo. Prvo kot prvo zato, ker je gospod Mičel vprašal, če je to sploh praktično, ampak kaj to pomeni? Iz zgodovine vemo, da je sodišče zavrnilo sporazum o varnem pristanu in eh, pravno analizo. Hramba podatkov je bila zavrnjena na vkljub pravni analizi Evropske komisije. In pa sporozum med Evropsko unijo in Kanado o PNR je bil zavrnjen na vkljub eh, pravni analizi komisije. Obstaja cela vrsta takšnih eh, zadev pred sodiščem, kjer bi se lahko zgodilo isto. Kaj se zgodi, če se bo zgodovina ponovila? če bo ta uredba predlagana, sprejeta in izvajena in sodišče naredi isto, eh, kot je naredilo v primeru direktive o hrambi podatkov, potem to izgine, ni sekundarne zakonodaje. Zakonodaja, ki ni eh, ustrezno oblikovana, tako da je sodišče ne bo zavrnilo, eh, sabo prinaša veliko tveganj z vidika sodne prakse in z vidika um, dobrega glasu institucij. Nismo toliko za uh, umazanega herja, uh, spoštovati moramo tudi listino o temeljnih pravicah, ravno zato menimo, da je treba ponovno razmisliti o tem predlogu ali pa ga zavrniti. To pomeni, da potrebujemo dovolj časa, da se naučimo nečesa iz uh, uh, same prakse izvajanja uh, Eh, evropskega preiskovalnega naloga, poskušati moramo oblikovati ta nalog tako, da bo razrešil tiste vprašanja, ki so še odprta. Če obstajajo eh, alternative, MLAT, eh, preiskovalni nalog in tako naprej, potem je treba izbrati najmanj restriktivno možnost, tako da se izognemo težavam. Zahtevati moramo preglednost v paralelnih razpravah v svetu Evrope vi kot poročevalka in poročevalci v senci eh, previdno obravnavate predlog, to pozdravljamo. Osem držav članic, ki je že izpostavilo eh, velike pomisleke, eh, te tudi pozdravljamo. Pozdravljamo tudi stališče EDPS in nadejamo se dobrega sodelovanja v prihodnosti. Supravičujem, da sem bil pol minute predolg. That... Najlepša hvala. Upam, da je v interesu vseh akterjev na tem področju, da sprememo zakonodajo, ki bo z nami kar nekaj časa in ki je sodišče ne bo se strelilo. Hvala za te informacije. Dobro je bilo prisluhniti tudi gospodu Bošnjaku iz sodišča, kljub temu, da je dejal, da govori o lastnih osebnih stališčih, ampak vseeno je treba to upoštevati. Sedaj pa naslednji govornik, gospod Vjeverovski iz uh, Urada Evropskega nadzornika za varstvo podatkov. Izvolite, deset minut. No, poskušal bom biti kratek, sploh glede na to, da smo slišali že večino pomembnih eh, stvari. Gospa predsedujoča, spoštovani člani in članice odbora, spoštovani gostje in sogovorniki, hvala, da ste me povabili vašo sredo in hvala, da ste mi omogočili, da predstavim stališče Urada Evropskega nadzornega za varstvo podatkov. To je institucija, ki se ukvarja z varstvom podatkov, podatkov v evropskih institucijah. Se pa ukvarjamo tudi sodelovanjem z organi za varstvo podatkov v okviru eh, odbora, pa tudi v okviru eh, drugih organov, naprimer eh, TPD-ja. Gre za eh, komisijo sveta Evrope na tem področju. Kar se tiče elektronskih dokazov, moramo dejati, da eh, razumemo, da živimo v dobi, v svetu, ki jo vsak dan spreminja eh, jo nove tehnologije. To je treba sprejeti. Obenem moramo sprejeti tudi, da so kriminalci že izkoristili nove priložnosti, ki jih ponujajo nove tehnologije. Iz tega izhaja, da so dokazi kaznjivih dejanj dan danes pogosto elektronski. Težko je dan danes najti eh, preiskavo, kjer se ne uporabljajo tudi elektronski dokazi soočamo se s težavami pri učinkovitem in eh, časovno ustreznem dostopu do takšnih dokazov. Eh, razumemo mnenje in stališče gospoda Kerkovsa, ampak pošteno povedano sem eh, tudi preseno, presenečen, da ne razume, da nočemo ničesar vzeti iz rok eh, organov, želimo, da uporabljajo laserje, ne eh, škari, ampak to morajo biti laserji, ki jih poznamo in ki se uporabljajo na ustrezen način, tako kot so bili oblikovani. No, vseeno pa sem želel biti jasen. Evropski nadzornik za varstvo podatkov razume in podpira ustrezna učinkovita urodja za organe pregona in pravosodne organe v boju proti kriminalu. Vprašanje pa je, če naj bodo to novo urodja ali urodja, ki smo jih ustvarili eh, sedaj, eh, leta 2015 in ki še morda niso tako učinkovita, kot bi lahko eh, bila, ki jih lahko torej izboljšamo v okviru obstoječih pravnih določb. Naš končni cilj je, da zagotovimo eh, hitrejši, bolj učinkovit dostop, eh, čezmejno gledano, do, eh, do dokazov. In eden od osnovnih pogojev enotnega digitalnega trga je ta, da tukaj ni konflikta z varstvom podatkov kot takšnim. Predlog zakonodaje se nanaša na vzpostavitev novih možnosti pri dostopu do elektronskih podatkov. Ampak pravih novosti pri pravicah za dostop ni. Edina novost je ta čezmejna razsežnost. Pravni organ v državi A lahko prosi za dokaze v državi B, brez da bi stekel popoln standardni postopek tudi v državi B. Pomembno je, da se pravno besedilo obrazloži in da postane jasno, da to niso nova pravila, ampak da so to nove modalnosti. Ta zakonodajni akt gradi na načeljih, ki že obstajajo. Imamo direktivo o varstvu podatkov za organe pregona, ki jo je parlament sprejel leta 2016 in se sedaj začenja izvajati. Vem, da obstajajo dvomi v zvezi z izvajanjem te direktive, ampak Evropska unija ima v rokah eh, orodja, s katerimi lahko preveri, kako države vse skupaj izvajajo. Pomembno je, da zagotovimo koherenco, zadevnega okvira GDPR in direktive za organe pregona. Tudi če se predlog zakonodaje nanaša na nove modalnosti, pa imajo nove modalnosti še vedno lahko velike posledice za zasebnost, varstvo podatkov in druge temeljne pravice in svoboščine. Po našem mnenju to velja pri tem predlogu. In ravno zato bomo k malu predlagali konkretne spremembe, tako da bi minimizirali nenadejane negativne spremembe in učinek na temeljne pravice in svoboščine. Zato pozdravljamo tudi predstavitev eh, gospoda Bošnjaka. Sodna praksa Evropskega sodišča za človekove pravice je podlaga za način razmišljanja v eh, organih za varstvo podatkov v zvezi s potrebo po takšni zakonodaji. Še bolj pomemben je dostop do ustreznih eh, pravnih eh, sredstev in neodvisni nadzor. Organi za varstvo podatkov, tudi EDPS, so v okviru Eh, Evropskega odbora za varstvo podatkov že predložili specifične predloge, naša priporočila pa bodo dopolnila eh, to mnenje. Dovolite mi, da sedaj razširim eh, moje komentarje in se dotaknem širšega konteksta zbiranja elektronskih dokazov. Kot veste, tečejo razprave o drugem dopolnilnem protokolu konvenciji iz Budimpešte o kibernetskem kriminalu v eh, svetu Evrope. Eh, omogočiti želimo možnost, eh, da organi sodelujejo pri stiku s ponudniki storitev v drugi državi. To razpravo moramo potekati, povezati z razpravo, ki teče tukaj. Komisija razmišlja tudi o začetku pogajanj o bodočnem sporazumu o dostopu do e-dokazov ZDA. Ampak naj povem, da ta predlog eh, ne vsebuje te teme, se ne nanaša na ta sporazum. In če bi že imeli v rokah eh, orodje za dostop do podatkov eh, v ZDA, potem eh, me to spet spomni, da je to eh, zgolj prvi korak v smeri drugega koraka v prihodnosti. Včasih moramo eh, razmišljati o prihodnosti kot o najpomembnejšem delu zgodbe. Razumemo, da bo ta razprava verjetno potekala še naslednjih nekaj let. Bistveno je, da končno besedilo konkretno in pragmatično spoštuje temeljne pravice in svoboščine in da se ne izvije iz obstoječega eh, okvira za varstvo podatkov. Še en zakonodajni akt, ki je povezan s tem, je treba omeniti in na to ne smemo pozabiti. Ne smemo pozabiti na eh, naše komentarje o boju proti eh, teroristični vsebini na spletu. Veliko je namreč podobnih elementov tudi tam. Z vidika okvira za varstvo podatkov eh, tukaj ni nepremostljivih eh, ovir, po našem mnenju. Mislim, da lahko najdemo kompromis pri e-dokazih. Naj sklenem in izpostavim eh, pomen in obseg eh, izzivov za Evropsko unijo, kar se tiče eh, kazenskih vprašanj. Nekaj let bomo potrebovali za to, da analiziramo vse učinke to vrstne zakonodaje. Ampak doslednost eh, glede na obstoječi okvir za varstvo podatkov je treba ohraniti eh, in izogniti se moramo eh, spremembi smeri v bodoči zakonodaji. Hvala za vašo pozornost, veseljem bom odgovoril na vaše vprašanje. Najlepša hvala, hvala za to predstavitev. Nekatere stvari se ponavljajo tekom uh, naših prispevkov. Ampak zdelo se mi je zelo eh, zanimivo, ko smo govorili naprimer o velikih akterjih, ki imajo veliko podatkov v ZDA. Ampak če je to težava, vsaj tako sama tolmačim vaš prispevek, potem bi morali razmišljati o bolj natančnih ukrepih, ki vse prisilijo eh, k reševanju te problematike na enak način. Sedaj smo pri koncu tega panela in veseli me, da je z nami tudi predstavnica Knila, Nacionalne komisije za informatiko in svoboščine, gospa Emily Brune. Najlepša hvala, hvala, da ste me povabili k sodelovanju pri tem panelu. Kratka bom, zato ker so kolegi in kolegice že izpostavili najpomembnejše točke. Septembra uh, smo analizirali predlog eh, komisije, uh, eh, zauzeli smo uh, stališče in podali priporočila o obeh besedilih. Knil je bil eden od sodelujočih in predstavila bom glavne točke tega mnenja. Najprej bom predstavila eh, splošne komentarje iz tega mnenja, na to pa bolj natančno analizo samega postopka ter jamstev, ki smo jih zabeležili oziroma vrzeli, ki smo jih našli pri eh, izvajanju Eh, postopkov, ki jih predideva ta uredba. Kar se tiče splošnih komentarjev Evropskega odbora za varstvo podatkov, eh, pravna podlaga, no o tem je kolega že govoril, tako da se v to ne bom eh, spuščala. Odbor dvomi v to pravno podlago, ki se uporablja za pravosodno sodelovanje glede na to, da imamo na eni strani eh, javne organe, na drugi strani pa zasebne, zasebno podjetja. Veliko smo govorili že o eh, alternativah, o instrumentih. Eh, odbor je analiziral potrebo tega instrumenta z vidika kazenskega prava in menimo, da ni potrebe po razvoju novega instrumenta glede na obstoječe instrumente. in glede na eh, obstoječe možnosti, naprimer eh, preiskovalni nalog, ki ga lahko izboljšamo in tako razrešimo obstoječe težave. Z vidika nujnosti smo analizirali tudi posledice z vidika jamstva za eh, zaščito varstva podatkov zadevnih oseb. Naprimer, načelo dvojne kaznivosti smo si pogledali. Ugotavljamo z vidika kazenskega procesa, da obstajajo določene jamstva, določene varovalke in določena postopkovna jamstva eh, zagotavljajo tudi zašito podatkov. Zadnji sklop komentarjev glede nujnosti tega instrumenta pa se nanaša na na posledice zamenjave enega od eh, organov v tem dialogu, ki ni več eh, sodni organ, ampak je to eh, zasebno podjetje. Nastane breme, ki ga morajo nase prevzeti ta podjetja in zagotoviti spoštovanje temeljnih pravic zagojiti je treba eh, spoštovanje temeljnih pravic in eh, vladavino prava, eh, kar se nam zdi nesorazmerno, glede na to, da gre za zasebna podjetja, ki imajo drugačne cilje v primerjavi s sodnimi organi. Zato predvidevamo informiranje pravosodnih organov, tako da lahko ti spremljajo Eh, postopke z vidika varstva podatkov in zagotovijo spoštovanje vseh eh, splošnih jamstev eh, na področju varstva podatkov. Tretji splošni sklop komentarjev se nanaša na izvedljivost jamstev za varstvo podatkov. Tu gre bodi si za direktivo za varstvo podatkov na področju kazenskega prava, imamo člen 39 eh, o prenosu podatkov, eh, imamo določbe, ki se nanašajo na eh, sodelovanje med organi Unije in zunaj Unije. Spomniti smo želeli, da se mora ta člen še naprej uporabljati. Gre za informiranje organov za varstvo podatka, podatkov v primeru prenosa podatkov. V primeru vzajemnih prošenj je treba uporabljati uh, člen 48 eh, splošne uredbe o varstvu podatkov. To je prav tako treba izpostaviti v kontekstu pogajen eh, o tem instrumentu. In še en sklop splošnih komentarjev odbora za varstvo podatkov. Določene stvari je treba razjasniti, ker imamo podobne elemente v drugih eh, instrumentih naprimer ponudnik storitev, eh, na to sedež podjetij. Eh, včasih to zajema eh, tako tiste, ki obdelujejo podatke, kot tudi podizvajalce. Spoštovati je treba nosilce podatkov eh, in njihove temeljne pravice, eh, spoštovati je treba eh, načelo in obveščanja, spoštovati je treba vse zadevne pravice na tem področju. Spomnili smo tudi na razliko med zastopnikom, pravnim zastopnikom v okviru tega instrumenta, v okviru uredbe o varstvu podatkov, ne gre za popolnoma ista besedila kljub temu, da uporabljamo podobne termine, gre torej za različne situacije. Eh, izpostaviti je treba tudi kategorije podatkov eh, in kriterije za dostop do različnih kategorij podatkov. Izpostaviti je treba sodno prakso na tem področju in tveganja, eh, da pride do različnega tolmačenja sodišča, kar bi pomenilo, da bi zmanjšali raven zaščite podatkov, za katere zakonodajalec meni, da so manj občutljivi. Naprimer eh, podatki o naročnikih, podatki o dostopu, eh, ki so eh, glede na sodno prakso manj občutljivi kot podatki o vsebini, podatki o transakcijah. In še zadnji sklop komentarjev Evropskega odbora za varstvo podatkov ki se nanašajo na sam postopek in na različne faze v tem eh, postopku. Želimo si dodatnih jamstev v določenih primerjih. Najprej precej nizek prak, ki omogoča uložitev naloga na to vprašanje harmonizacije kazenskega prava v Evropske unije. V določenih trenutkih eh, je dovolj že Eh, zelo nizka kazen, v, dolo, v drugih primerjih eh, se zahteva višja kazen in tako naprej. V določenih eh, primerjih to pokriva vse kršitve, vsa kazniva dejanja v določeni državi članici. Na to kratke obdobje, kratka obdobja za predložitev dokazov potrebujemo ustrezne kriterije za to. To še ne pomeni, da ne bi imeli jamstev. Eh, naprimer, lahko bi zagotovili informacije eh, ex post, eh, tako da bi lahko vsaj ex post zagotovili nadzor tega postopka in njegove nujnosti. Še nekaj v zvezi z jamstvi. Izogniti se moramo zlorabam in razrešiti vprašanje med postopki in uh, predložitvijo dokazov, če so podatki eh, zamrzneni, eh, zavarovani, ne smemo kršiti določb o hrambi podatkov, naprimer imamo tudi druge komentarje v zvezi z informiranjem organov za eh, varstvo podatkov, eh, informiranjem eh, imetnikov podatkov in tako naprej. In še najpomembnejši komentarji z določenega vidika in ti se nanašajo na postopke ugovora nalogu. Imamo postopek iz 14. člena če eh, ponudnik storitev ugotovi, da obstaja konflikt eh, eh, glede na temeljne pravice, potem mora imeti možnost ugovora. Še enkrat bi dejala, da se nam prak zdi prenizek, potrebujemo širši oziroma višji prak in boljši nadzor in več možnosti za nadzor. Pomemben je dialog med evropskimi organi in organi tretje države. To je zelo dobra stvar, to smo v eh, mnenju Evropskega odbora za varstvo podatkov pozdravili, ampak trenutno se nam zdi področje rabe preosko. Kriterije morajo biti objektivnejši. Pristojni evropski organi in sodniki. morajo odločati na podlagi objektivnih eh, elementov, dialog eh, s tretjimi državami mora biti eh, rednejši in bogatejši. Tukaj se bom ustavila, ker časa ni več in s tem sem pokrila večino naših komentarjev. Hvala. Boku, uh... Najlepša hvala. Mislim, da. Smo že kar malo utrujeni, začeli smo z javno predstavitvijo mnen o pol treh. Sem bi se rada zahvalila zlasti vsem govornikom. Govorili smo o temeljnih pravicah, pa tudi o tem, kar v zvezi s tem pravi Evropsko sodišče za človekove pravice. Varstvo podatkov je nekaj pomembnega, ampak tukaj ne gre za varstvo podatkov, ampak bolj za varstvo naših državljanov, varstvo ljudi. To moramo upoštevati in moramo najti neko ravnotežje za varno, za preiskave na eni strani in za varstvo državljanov, usumjencev, pa tudi žrtev. Mislim, da smo sedaj dobili boljši pogled v vse te razsežnosti kamilje. Bom zelo kratka in jedrnata. Prisluhnila sem gospe Brune in sedaj uh, eh, mi je vse veliko bolj jasno. Imam pa eno vprašanje. Ne vem, kdo bo odgovoril na to vprašanje, ampak zanima me, ali bo ta uredba imela dodano vrednost, zlasti, če pomislimo na vse probleme, s katerimi se sedaj soočamo. Morda je to napačen pristop in če mislite, da je to napačen pristop, prosim, povejte mi, kakšen pristop je bil boljši, da bi recimo pospešili določene postopke. Kaj bi bila alternativna možnost? Hvala, ja, vprašanje je bilo sicer zelo kratko, ne vem pa, če bo odgovor tako jedrnat. Kdo bi želel odgovoriti na to vprašanje? Hvala. Organi za varstvo podatkov težko oblikujejo enako splošno analizo kot Evropska komisija z vidika varstva podatkov menimo, da so jamstva kompatibilna, to je dejal tudi predstavnik EDPS-a. Eh, e Mi pripravljamo torej priporočila za jamstva, ki bi lahko predvideli, zato da bi zagotovili, da je varstvo podatkov kompatibilno z obstoječim pravnim okvirom in eh, sodno prakso eh, sodišča. Kar se tiče pa priporočil za izboljšave, je eno od splošnih priporočil, ki smo ga vključili v mnenje, eh, to, da je treba zagotoviti elemente, ki pokažejo, da obstoječi instrumenti ne zadostujejo. Brez teh eh, obrazložitev in argumentov pa je težko predvideti, kaj bi morali eh, narediti z vidika teh obstoječih instrumentov. Postopek zamrznitve podatkov je lahko eden od razlogov, zato ker nestanovitnost eh, teh podatkov pomeni, da včasih izginejo, še preden smo dobili dovoljenje eh, dostopa. Ampak eh, tukaj lahko kaj izboljšamo že pri obstoječih instrumentih. Kot predstavnica organa za varstvo podatkov pa težko komentiram druge stvari eh, na splošno. Eh, Eh, z vidika nujnosti pa lahko rečem, da pogrešamo eh, argumente za nov instrument, eh, argumente, ki bi pokazali, da obstoječi instrumenti ne delujejo ustrezno. Okay, Hvala. Samo en stavek boste povedali. Ja, govorim o primerih, se pravi to, kar manjka. Manjka recimo možnost, da bi bolje razumeli in ocenili samo istovetnost potrdil in nalogov, ki prihajajo iz tiste države, ki nalog izda. Ponudnik, se pravi, podjetje, ki prejme vse te podatke, te dokaze, kako bo pravzaprav podjetje razumelo, kdo je tisti pristojni organ, ki od njega zahteva predložitev teh dokazov. To je pomembno spostaviti. Hvala. Ja, govorili smo o pomembnosti temeljnih pravic in varstva podatkov, pa tudi o tem, kar je povezano z zadnjim vprašanjem. V preteklosti smo se vedno odločali o tem, da morajo biti ukrepi omejeni in ciljno usmerjeni. Sedaj pa smo pod vtisom, da ustvarjamo en zakonodajni akt, ki bi zajemal celoten nabor okoliščin. Mislim, da bi morali biti bolj ciljno usmerjeni tudi pri tej uredbi morda bi morali tudi zožiti področje uporabe že obstoječih instrumentov. Vsem najlepša hvala, ja, res zamujamo in primankuje nam časa, ampak prepričana sem, da je ogromno poslancev, pa tudi drugih ljudi spremlja to razpravo po spletu. Hvala tudi profesorju Bošnjaku, ki spremlja celotno razpravo iz Strasburga. Pripričana sem, da vam je tudi ta razprava pomagala sedaj. Pa bomo zaključili drugi del in celotili tretjega dela naše razprave in za govorniški odr bom povabila še zadnje goste. Trije so in govorili bodo o vlogi ponudnikov telekomunikacijskih storitev. Eleni Kirjakides, ki prihaja iz ZDA Epika, Lora Wagner, ki prihaja iz ZDA Epika, iz Vodafona in z nami je še dr. Maksimilijan Šubert, ki je podpredsednik Euroispa. Pozdravljeni v naši sredini. 8 do 10 minut imate na voljo za svojo predstavitev. Eleni Kirjakides iz Epika, izvolite. Najlepša hvala, da ste me povabili na zasedanje vašega odbora. Res mi je veliko čast, da sem lahko tukaj. Sem mednarodna svetovalka Centra za informacije elektronske zasebnosti. Sedež imamo v EPIK-u, ustanovljen pa je bil v letu 1984. Danes bom govorila o Cloud Actu in tudi o naših priporočilih, da bi zavarovali osebne podatke pri čezmejnih postopkih. Vemo, da se sedaj soočamo z novimi izzivi v času digitalizacije, ampak s temi instrumenti ustvarjamo tudi nove pravice, ampak zato potrebujemo nova jamstva in nove varovalke. Ameriški Cloud Act je nastal zaradi sodbe našega vrhovnega sodišča v ZDA glede čezmejnega dostopa do podatkov. Primer ZDA proti Microsoft je bil tukaj odločilen in sodišče se je spraševalo o tem, ali lahko ponudniki storitev hranijo določene podatke, ki prihajajo iz tretjih držav. Poleg tega pa moram tudi povedati, da smo imeli tudi določene določbe v ZDA, ki so preprečevale našim ponudnikom storitev, da razkrijejo takšne podatke oziroma dokaze zunanjim ponudnikom storitev. V času same razprave je pa bil tudi sprejet Cloud Act, ki se stoji iz dveh elementov, ki pa sta spremenila samo pravno krajino na tem področju. Prvi del tega zakonodajnega akta spreminja nekdanje zakonodajne akte glede obveznosti razkritja podatkov, ki jih imajo ponudniki storitev, ne glede na to, ali so te informacije na ozemlju oziroma zunaj ozemlja ZDA poleg tega ponudniki recimo vsega tega ne morejo izpodbijati pred sodiščem. To lahko storijo samo v primeru kolizije prava oziroma, če ima tretja država tudi izvršni sporazum sklenjen z ZDA. Poleg tega pa so še ostali pogoji, ki jih lahko kasneje omenim. Drugi del Cloud Acta pa je odpravlja to prepoved razkritja v določenih pogojih, zlasti kadar imamo v mislih shranjeno sebino. Je pa res, da je zato treba izpolniti določene pogoje, pisna zjava se mora podati kongresu, v katerem je potem tudi zapisano, da se to tudi izpolnjuje merila Cloud Act. Ta merila pa so sledeča nacionalno pravo mora zagotoviti vsa jamstva za civilne pravice. Potem mora tuja vlada sprejeti postopke za hrambo informacij, ki so povezane z ameriškimi državljani. Ne na zadnje pa nimamo tukaj nobenih obveznosti za dešifriranje podatkov poleg tega pa se morajo sprejeti tudi posebni pogoji glede zastaranja, imamo tudi številne varovalke za vse naloge. Če kongres ne bo uradno v 180 dneh pogovarjal, potem bo ta zakonodajni akt začel delovati. Vemo pa, da je bila civilna družba seveda kritična do Cloud Acta in tudi do e-dokazov. V sistemu enostranskega dostopa tretja država včasih sploh ne ve, da je prišlo do dostopa teh podatkov in ničesar ne mora storiti. Enako velja za čezmejni dostop. poleg tega pa tukaj ne pomagajo niti materialna jamstva. Potem pa ne smemo pozabiti na jurisdikcije brez nekih jamstev, ki lahko seveda brez odgovornosti vse zadeve še poslabšajo mislim, da moramo zagotoviti najvišjo stopnjo varstva za posameznike v čezmenem kontekstu. Sedaj pa vam bom nekaj povedala o naših glavnih priporočilih na tem področju. Ja, res je, moramo zaščititi državljane zlasti v kontekstu čezmenih nalog. Vsi pristojni organi pa morajo tudi sprejeti robustne varovalke. Te varovalke morajo vključevati zahteve za obveščanje nosilca teh podatkov, se pravi osebe, na katero se navizujajo podatki. Potrebujemo tudi sodni nadzor, ki je tudi povezan z občutljivimi metapodatki. Poleg tega, je naš center predlagal tudi sprejetje dodatnih priporočil za večjo zaščito vseh nalogov. To pa še ni vse, treba je spolniti še ostale pogoje. Čezmejni nalogi morajo biti tudi omejeni na kazenska dejanja, za katere se predvidi zaporna kazen in ki se smatrajo za resne zločine. Na takšen način pa bi potem tudi omejili izdajo teh nalogov samo na resne zločine. Kot sem že prej povedala, potrebujemo procesna jamstva. Mi verjamemo, da mora ZDA tudi pojasniti, katera pravna sredstva imajo na voljo tuji državljani. Poleg tega bi EPIC tudi predlagal, da se ponudniki storitev zatečejo pred sodiščem, kadar recimo ta nalog krši temeljne človekove pravice. Na takšen način bi zaustavili nezakonite naloge, ki bi posegali v varstvo ljudi. EPIC tudi predlaga dosledno spremljanje in poročanje glede števila nalogo, ki morajo biti tudi redno objavljeni. Mislim, da bi s takšnimi statističnimi podatki dobili pogled v uporabo oziroma zlorabo takšnih nalogov. Zdi se, da vaš predlog, pa tudi ameriški Cloud Act, imata določene podobnosti moramo pa seveda upoštevati glavno namero. Ta pa je, da moramo zavarovati človekove pravice. Najlepša hvala za vašo pozornost. Very... Najlepša hvala, zelo so, pozorno sem vam prisluhnila. Veliko krat ste omenili varovalke, pravna sredstva. Ko govorimo o novem zakonodajnem aktu na področju kazenskih zadev moramo poskrbeti za to, da države zagotovijo jamstva, ne pa zasebni akteri. O tem pa bo govorila Lore Wagner v imenu Vodafone. Sicer imam predstavitev, ki pa je ni sedaj na zaslonu. Najlepša hvala, hvala, da ste me povabili na vašo zasedanje. Res sem vesela, da v imenu Vodafone še nekaj povem o sami vlogi in zornem kotu ponudnika storitev. Ponudniki storitev so zelo jasno predeljeni v samem predlogu uredbe. Se pravi, kdo smo mi, ponudniki storitev? There always needs to be one bug. I'm glad it's me.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 Uh, yes, I can. I can. If you bring up the second slide as I go through, I also have a U.S. In imam vse tudi na ključu USB, drugače pa prosim, prižgajte drugi slajd na prosojnici. Kakorkoli. Moram povedati, da smo globalno podjetje prisotno, nismo po celotnem svetu, vendar pa nas regulira nacionalna zakonodaja. Največji trg je. Nemčija najmanjši je na Malti, pa smo tudi na Irskem in Romuniji, se pravi skoraj povsod. Naš namen je tudi, da preiskujemo kazniva dejanja in vedno imamo tudi dovoljenje za takšne preiskave. Naše dovoljenje vsebuje tudi obveznost, da sodelujemo z uh, organi kazenskega pregona. Če ne sodelujemo, potem se nam dovoljenje odzame. To je pomembno, kajti to ne velja za vse ponudnike storitev, ki jih predvideva ta uredba. V moji drugi prasovnici govorim o zavezi, ki smo jo sprejeli za zasebnost in varstvo podatkov naših uporabnikov. Se pravi, če nimamo zaupanja, če ne zagotavljamo tajnosti in zaupnosti celotne komunikacije, s tem spodkopavamo naš poslovni model. Poleg tega Okay. Um, um, Imamo dolgotrajne izkušnje glede obvezne skladnosti, tudi v povezavi z organi kazenskega pregona in tudi moram povedati, da smo prevzeli splošno odgovornost za varstvo državljanov in da pomagamo organom kazenskega pregona pri njihovem delu se pravi, lahko najdete ključ v moji torbi. There. Thank you. Sorry, everyone. <sighs> um, it's just going to be easier for all of us if we also have something. Mislim, da bo res koristno za vse, če lahko vidite moje predstavitev na ekranu. Če ne bomo sodelovali z organi kazenskega pregona, se nam dovoljenje odzame. Se pravi, to ni opcija. Ničesar si nismo sami izmislili, vse temelji na naših izkušnjah. Poleg tega se zauzemamo za preglednost vseh vlog. To ni obvezno, to tudi ni naše delo, to ni vloga ponudnika storitev, to je naloga samih vlad, ampak vseeno mi zagovarjamo preglednost, mi razkrivamo vse skupne podatke v vseh državah članica, kjer pač delujemo. Moramo tudi povedati, da včasih recimo razkrijemo ogromno podatkov, včasih pa malo manj je pa vse povezano tudi z šifriranimi in dešifriranimi podatki. No, sedaj pa res lahko vidite mojo predstavitev. Kaj pa ne počnemo? Ne hranimo same vsebine, mi samo obdelujemo meta podatke in podatke o naročnikih, o uporabnikih. To pa tudi pomeni, da je razkritje nekaj, kar lahko enačimo z pravicami posameznikov. Poleg tega ne dovolimo dostop do naših uporabnikov, razen če ni nekega pravnega naloga, se pravi, ni prostovoljnega zagotavljanja dostopa do teh podatkov z naše strani, vse je pa tudi zelo strogo regulirano poleg tega tudi ne sprejmemo nobenih navodil od organov, ki ne delujejo skladno z nacionalnim pravom, se pravi, mi bomo sodelovali samo z pristojnimi organi v državah članica. Vse mora potekati preko klasičnih kanalov. Poleg tega niti ne ocenjujemo namenske uporabe oziroma namere teh prošenj, vse se obdeluje z omejenim naborom informacij glede same preiskave. To za nas niti ni pomembno, mi smo samo ponudniki storitev. Sicer pa včasih izpodbijamo določene naloge, za katere mislimo, da so nezakoniti, ampak vseeno moram povedati, da ni naša želja, da bi ocenjevali kontekst vseh nalogov. Moram pa tudi povedati, da nismo načeloma proti samemu predlogu uredbe, ampak Uredba bo delovala samo, če bodo predpisi jasno določeni, pa tudi vloge. Kaj je glavni problem? Današnja razprava je to že pokazala. Prejšnji govorniki, med njimi gospod Hartmann, so veliko krat omenili, zakaj so tako zaskrbljeni. Gre namreč za tisto, ta podjetja, ki niso pod jurisdikcijo Evropske unije. Tukaj lahko vidite izvod vprašalnika komisije in odgovorov in kako lahko razberete iz samega slajda. Določeni ponudniki storitev pač niso pod oziroma v okviri jurisdikcije Evropske unije. Mi pa smo za sorazmernost. To pa so že omenili prejšnji govorniki. Naslednji slajd. Kaj za nas pomeni ta uredba, kako bo to vplivalo na ponudnike storitev? Se pravi, če gre za izredni primer moramo biti pripravljeni v šestih urah in v tem časovnem obdobju moramo pravzaprav določiti istovetnost organa, izdajatelja, seveda uredba nam tega ne zagotavlja. Ne moremo vedeti, da recimo nalog prihaja od avtentičnega pristojnega organa. Poleg tega moramo zagotoviti in razkriti vse te podatke, ampak uredba ne predpiše podrobnosti razkritja podatkov preko katerih kanalov oziroma ali to poteka ročno. Seveda bi, mi bi si želeli imeti več sredstev za vzpostavitev posebne platforme, ki bo pod ustreznim nadzorom. To je treba pojasniti, kajti drugače bomo prijeli res slabe prošnje, ki bodo seveda porušile celotni postopek in namen celotnega zakonodajnega predloga. Poleg tega moramo opraviti tudi pregled zakonitosti in sorazmernosti. Mi sedaj preverjamo dejstva glede formalnosti samega naloga, da vidimo, ali prihaja od pristojnega organa ali pa ne. Ne smemo pa preveriti ozadje samega primera, ki je povezan z izdajo naloga. In takšna ocena potem tudi ne vpliva na našo odločitev, ali bomo razkrili podatke. To ni naša vloga. Glede odgovornosti, to smo danes že veliko krat slišali. Če v dobri veri upoštevamo sam nalog, potem pač predvidevamo, da ne bomo odgovorni skladno s predpisi o varstvu podatkov. Tu najdete tudi povezavo med splošno uredbo o varstvu podatkov in med to novo uredbo, pa tudi z direktivo o varstvu podatkov. Se pravi, če bomo razkrili podatke, potem bomo pač razkrili podatke potrošnikov, ampak jasno mora biti, da je to skladno z 23. členom splošne uredbe o varstvu podatkov. To je za nas zelo pomembno. Kajti s tem bo celotni predlog bolj ali manj učinkovit treba je določiti odgovornost ponudnika storitev. Potem pa še učinek, finančni učinek, to je treba tudi v uredbo jasno določiti. Vemo, da smo veliki ponudniki storitev in 24 ur vsak dan moramo imeti na voljo osebje, ki bo opravila vse postopke pravne, pa tudi tehnične postopke. In če hočemo imeti nek vseevropski režim za predložitev teh dokazov in zakrpljeno vlogo ponudnikov storitev. V tem primeru moramo imeti tudi določeno schemo za povračilo nastalih stroškov, schemo na ravni Evropske unije. To je treba v uredbi tudi jasno opredeliti, tako da bomo lahko še bolj učinkoviti. Naslednji slajd. S tem vam hočem samo pokazati, da je razkritje podatkov nekaj kompleksnega. Imamo poseben postopek, ki ga je treba spoštevati, imamo tudi cele ekipe, treba je preveriti varnost naloga, varnost podatkov. Treba tudi povedati, da spremljamo celotni postopek, vse prejete podatke, pa tudi vse posredovane podatke. Poleg tega preverimo tudi vse zahtevane meta podatke in če jih imamo, preverimo tudi pravilnost pravne podlage. Na zadnje pa moramo navezati stike tudi s pristojnimi organi. Pri tem moramo poštevati še stroške, ki nastanejo s prevajanjem, uredba jih ne predvideva, niti jih ne krije. Se pravi, postopek je zelo dolg. Naš namen pa je, da poskrbimo za varnost in če so vsi standardi zaupnosti izpolnjeni, potem te dokaze tudi posredujemo naprej. Ta uredba nam ne daje nobenih operativnih sredstev za hitro odzivanje, da se bi istočasno odzvali 27. pristojnim organom. In pripričana sem, da bomo imeli v prihodnosti veliko več nalog. No, to je edina lepa in prijetna slika v moji predstavitvi. Podala bom nekaj konkretnih primerov, s katerimi bom pojasnila celotno kompleksnost in težavnost našega položaja. Če bo ta uredba sprejeta, bomo imeli seveda neke primere na urobu veljavnosti same uredbe recimo imamo morebitna kazniva dejanja, recimo kaj se zgodi, če je novinar, dopisnik za nek časopis v tuji prestolnici in se ga tam proučuje in preizkuje. Zanima me, kako se bomo mi odločili, da razkrijemo, koga je ta novinar poklical. Potem imamo splav, ki je lahko kaznivo dejanje nekje, ne pa v drugi državi članici, ali bomo mi kot ponudnik storitev razkrili te podatke, ker pač moramo upoštevati nalog. Moramo omeniti še varstvo otrok, definicijo mladoletnikov, sovražni govor in podobno. Kaj hočem povedati? Mi nismo pravni strokovnjaki na tem področju in si tega tudi ne želimo biti v 27 državah članicah. Mi se spoznamo na elektronske komunikacije in tu smo strokovnjaki in ničesar drugega ne bomo pročevali. Pa še zadnji slajd. Tukaj bom omenila dvoje. se lahko razrešimo na naslednji način. Moramo imeti pristojnost organa države članice, kjer se je nalog izdal in s njegovim sodelovanjem lahko preverimo tudi sorazmernost in zakonitost naloga. Pristojni organi najbolje poznajo svoj pravni režim. Mislim, da bi v uredbi morali tudi jasno zapisati, kako se bodo stroški povrnili ponudnikom storitev. Na operativni ravni pa ne smemo odkrivati tople vode, tehnično gledano. Imamo tudi evropske organizacije za standarde, ki se delujejo z zasebnimi deležniki in skupaj z njimi bodo tudi vzpostavili najboljši sistem. Ogromno dela je že v teku pri izvajanju recimo preiskovalnega naloga in vse bi lahko tudi prenesli na vašo uredbo. S tem pa bom tudi zaključila svojo predstavitev in najlepša hvala za vašo pozornost. Hvala lepa. In s takim okrepom, tako ste nakazali, malo privatiziramo kazensko pravo. Morda bi se lahko o tem pogovorili na nadaljnih sestankih s poročevalci in poročevalci v senci. Tako sedaj pa zadnja govornica za danes, zadnji govornik za danes, oprostite, dr. Maksimilijan Šubert, Euroispa, podpredsednik. Spoštovani člani odbora Libe, tako da bo še počel ključen mikrofon. Hvala lepa najprej, da ste povabili nas sem, da bomo lahko razložili mnenje internetne industrije na ta pomemben dosje. Tudi sam čakam na prosojnice najprej. Morda splošna pripomba. Zelo veliko zanimivih točk smo slišali. Naj se jih nekaj dotaknem v svoji predstavitvi, tudi pregled internetne industrije. Naj izpostavim nekaj. Danes govorimo o sistemu izmenjave podatkov. To pa ne bo omejeno samo na kategorije podatkov, o kateri govorimo danes. Mislim, da je očitno vsem nam, da se bo slejko prej to uporabilo za druge namene, za bančne podatke, testamente in tako dalje. Torej, resnično mislim, da skušamo razviti nekaj, kar se bo uporabljalo tudi v prihodnosti, tako da skušajmo biti zelo natančni, ko to počnemo in upoštevajmo različne možnosti, ki bi kasneje lahko bile problematične in se jim že na začetku izognemo. Naslednja prosovnica, prosim. Naslednja. Ko govorimo o euroizpi, ustanovljeni smo bili pred več kot 20 leti, večina pozna velika imena industrije, mi v EuroSP smo zelo srečni zaradi širokega članstva. To pomeni, da dobimo mnenja, ki so zelo razvejana. Med 2500 člani, večinoma je malih in srednje velikih korporacij, kasneje se bom na njih vrnil, med temi podjetji, o katerih govorimo, so torej manjša in srednje velika podjetja od 3 do 10 zaposlenih. Torej, ko govorimo o togih rokih in obveznostih, ki jih morajo izpolnevati, to je nekaj, kar moramo upoštevati pri tem. Naslednja prosojnica, prosim. Naslednja. Moja predstavitev je dobra za zaključek. Povzel bom to, o čemer smo že govorili. Zakaj gre? Gre za to, da organi pregona zahteva podatke od ISP. Takole, to ste videli in potem podatki potujejo tja in nazaj, naslednja prosojnica. Torej, če pogledamo z vedika tretje države, potem vidimo, da je trenutni postopek MLAT kompleksen. Veliko je faz in popolnoma se strinjam s predhodniki, da moramo morda izboljšati sistem MLAT. Mislim, da je tukaj je določen element zapletenosti. Tako da naslednja prosojnica, če si pogledamo Evropo, naprimer, še vedno obstaja precej organov, ki so vključeni naslednja prosojnica, vendar pa, če bi sedaj pogledali si predlog o e-dokazih, vidimo, da bi eden od akterjev, pravosodni organ v državi B, prejemnici, tega ni več. In pogledajte, tole ostane vprašanje potem, kdo bi moral biti tukaj, da bo kompenziral na določen način za ta drugi organ, ki je preverjal v prihodnosti. Naslednja prosovnica, prosim. Kar nekaj vprašanj se je pojavilo. Pozavi s tem, mislim, da bi najprej bilo potem to, da nimamo več pravih varovalk pravosodni pregled, ko govorimo o tem, bi lahko odgovorili dobro, pa saj imamo državno po, državo, ki je izdala nalog. Sodišče, ki izda nalog, je običajno mnenje, da to počnejo v okviru zakonodaje, kjer so to storili, jurisprudence. In gre tudi za standard potrebnosti. In tukaj smo prepričani, da bi morali imeti neodvisni drugi organ, ki bi to preveril in se ne zanašati samo na prvo raven. Naj ne puščam dvoma. Evropska internetna industrija podpiramo načelo vzajemnega zaupanja in sodelovanja v Evropi, ampak spet, kot je že bilo rečeno, mislim, da bo to predvsej bolje, če bi imeli še to drugo raven za nadzor. In zato pozivamo k temu da nekateri od naših članov bi želeli imeti še nadaljno preverbo, kar se tiče potrebnosti in sorazmernosti, ampak prosim, ne gledajte na to kot na kompenzacijo. To bi moral biti dodatek. Naslednja prosojnica, prosim, ko govorimo o pragu za kazenski prekršek pa to je zelo različno po državah članicah. Je pa tudi precej enostavno za zakonodajalce, da se maksimalna kazen zviša, da bodo potem vsi padli v to. In ko govorimo o pragu, govorimo samo o sebinskih podatkih. Vsi ostali podatki, metapodatki, so morda na voljo tudi brez tega, brez tega praga. prav tako pa potem še predpisane kazni, predpisani prekrški. Tu je še precej širok seznam. Želimo si bolj specifičnega, da bi vedeli, kateri zločini bi naj bili preganjeni. In to spet gre z roko v roki, s razmernostjo in potrebnostjo in testi glede tega, ki bi jih bilo potrebno izvajati. Kakorkoli že. Naslednja prosovnica je, Hvala lepa. Eno od vprašanj, ki je ključno za nas, za ponudnike storitev, predhodniki so o tem govorili, je načelo dvojne kaznovanosti. To je ključno, kar se tiče preganjanja zločinov po spletu. Mislim, da moramo biti predvsej previdni, da to ne pustimo kar tako nemar, ker je to zelo pomembno za določene ponudnike. Ko govorimo o akterjih z našega področja se to pojavlja pri vsakodnevnem delu in bi torej morali imeti določbe za to, da bi se spoštovala pravila na tem področju. Potem pa še vprašanje autentifikacije zahteve, ki prihaja. Spet se vračam na ISP. 3 do 5 ljudi, ki nekje sedijo sredi Avstrije, potem dobijo nalog, tujega organa in mislim, da bi bilo zelo težko za njih ugotoviti, ali je nalog resnično bil poslat, poslan strani portugalskega pristaniškega organa ali policije iz Črnega gozda, Švarcvalda v Nemčiji. Potrebno bi bilo preveriti avtentičnost, to bo težko drugič. kar se tiče GDPR, naša industrija je vložila veliko virov, to da zagotovimo, da kadarkoli prenašamo podatke znotraj podjetij in tudi izven podjetij, da se spoštujejo varnostni standardi in integriteta. To nas pripelje potem do potencijalne nevarnosti, da bi ponudniki storitev zmanjšali standarde podatke in tudi kar se tiče rutinne izmenjave podatkov. Morda bi potem morali uporabljati faks naprave v prihodnosti. In to je nekaj, kar je zelo moteče za industrijo, ker večina naših članov tega več nima. In to se uporablja pa predvsej v javnem sektorju. Potem enotna točka za stike. To je nekaj, kar bi bilo zelo dobro za vse, ki delamo na tem. Zakaj tako podpiramo to točko? Razlog je, da najprej je tehničen. Če imamo enotno točko v državi članici, potem je veliko lažje si izmenjavati podatke na šifriran način, kajti izmenjava ključev bo lažja. Še pomembnejše, te enotne točke služijo kot nekakšna, kot nekakšno kakovostno sito. V Avstriji, na primer, smo prejeli manjkajoče podpise in tako dalje. Enotna točka za stike je sedaj vzpostavljena in ti akteri na javni strani uradno preverijo. In si bodo gledali, ali se bo kakovost dejansko izboljšala. In tudi čas, ki ga bodo potrebovali, da se vse skupaj procesira in da se podatki predajo, ali se bo ta čas znižal. Naslednja prosojnica, prosim. Tukaj lahko vidite težave. Predstavljate si, da to dobite od javnega organa po faksu, iščejo izgnulo osebo, kaj storite mu dvignete telefon in upajte, da bo oseba še vedno na vzoču pisarnih pokličete. In boste torej videli, koga iščemo. To je ta prosovnica, o kateri sem govoril. Torej, faksi. To je tehnologija prejšnjega tisočletja in ne bi bili veseli, če bi to znova uvajali. Naslednja prosojnica, ko govorimo o izmenjavi informacij, ne želim